Začeli smo z precejšnjo zamudo, ampak eh, naslednjič bomo začeli pravočasno. Začeli bomo kar za prvo točko. Gre za sprejetje dnevnega reda. Če niče ne ogovarja, potem upam, da lahko dnevni red sprejmemo v trenutni obliki. Nadaljeval bom z nizom sporočil. Prvo sporočilo zadeva tolmačenje. Danes imamo na voljo tolmačenje v 23 jezikih. Večjezični pristop je značilen za delo Evropskega parlamenta in vedno si bomo prizadevali za čim več jezikov za zasedanje našega odbora. Seveda pa bo to odvisno od razpoložljivosti tolmačev in včasih se bo morda zgodilo, da bomo zasedanja morali, morali imeti v dvoranah, kjer ni prostora za vse kabine. In uh, upam, da boste razumeli, da bomo imeli nekaj jezikov manj. Seveda pa moramo paziti tudi na stroške. Zato vse člane odbora prosim, da če se ne boste mogli odeležiti sestanka, sekretarjat o tem obvestite vnaprej. Zato, da bomo lahko zmanjšali število razpoložljivih jezikov, ki bodo na voljo na sestanku in to bo seveda potem vplivalo na stroške. Drugič, kar zadeva spletne prenose našega dela. Nadaljevali bomo tako kot v prejšnjem mandatu, kar pomeni, da se naša zasedanja prenašajo po spletu. Odbor za okolje je odbor, ki je odgovoren za zmanjšanje porabe papirja v parlamentu. Zato lahko kot eh, člani odbora sprejmete odločitev, da ne boste prejemali kopij dokumentov v papirnati obliki, ampak v elektronski različici, torej e-kopije dokumentov. Če poslanci želijo vse opraviti preko spleta, lepo prosim, da o tem obvestijo naš sekretarjat. Na voljo imamo tudi nekakšen svežen dobrodošlice. To je uh, na voljo v različnih jezikih, tudi v vašem. V tem paketu bi morali najti uvod v odbor za okolje, prav tako pa Imamo na voljo nekaj informacij v zvezi z zakonodajnim postopkom v Evropskem parlamentu, upam, da vam bo to pomagalo. Nekaj pa je tudi informacij o tem, kakšne dejavnosti bomo izvajali v osmem mandatu. Elektronska različica tega paketa je prav tako na voljo na spletni strani našega odbora. Na spletni strani je na voljo od danes naprej. Naslednje sporočilo je sporočilo, ki me zelo veseli. Kot je običajno v veljavi, bomo danes popovdan, 15 minut pred začetkom zasedanja, torej 15 pred tretjo, izvedli skupinsko fotografiranje. Torej vsi poslanci odbora naj bi bili na fotografiji. Seveda vsi morate imeti urejene pričeske in uh, na usti velike nasmeške. Ta fotografija se bo pogosto uporabljala in uh, fotografirali se bomo v dvorani tega odbora. Naslednje zasedanje bo potekalo 3. septembra, začeli bomo ob 9. zjutraj nadaljevali pa bomo popovdan ob treh isti dan. Seja, načrtovana za 4. september, je bila preklicana. Prav, sedaj pa lahko prejdemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za sporočila predsednika o priporočilih koordinatorjev. 14. julija so se v Strasburu sestali koordinatorje. Zapisnik tega zasedanja je na voljo vsem. Dosje je na voljo med eh, dokumenti odbora. Komentarjev koordinatorjev nismo prejeli, zato je zapisnik sedaj potrjen in na voljo torej vsem, kako sem povedal. na voljo je v elektronski obliki. To pomeni, da lahko prejdemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za splošni proračun za proračunsko leto 2015. Glede na to, da sem bil prej v odboru za proračun, in bil sem tudi splošen poročevalec za proračun, zato so me prosili, da pripravim mnenje za naš odbor. In še enkrat to smo vam včeraj poslali po elektronski pošti v angleščini, zato ker na voljo nismo imeli veliko časa. Morda lahko podam samo nekaj komentarjev v zvezi z osnutkom predloga, ki smo ga pripravili uh, o poročilu iz odbora proračun za leto 2015. Povdaril sem obveze in plačila v zvezi z naslednjim proračunom. In kakor se vedno zgodi z obvezami običajno so te više od plačil. V preteklosti se je število ralov, torej neopravičenih, neporavnanih obveznosti, povečevalo. To so plačila, ki še niso poravnana iz preteklih lest, let. V proračunu smo identificirali tista poglavja, ki spadajo v pristojnost tega odbora in prav tako smo ugotovili, da pri nekaterih programih obstaja možnost, da se pojavijo težave, zato ker so plačila omejena. Če si pogledate sedmo točko, naprimer, če program Life primerjamo z prejšnjim letnim proračunom, gre za povečanje za 23,3 milijona in nekaj več kot 7 milijonov za podnebne spremembe. Ampak povečanje za podnebne spremembe je dovolj veliko za to, da se bodo pokrile vse potrebe za leto 2015 je del v zvezi z okoljem premajhen. Premalo je obveznosti za plačila, zato da bi pokrili vse potrebe za leto 2015. To pomeni, da če bomo ostali pri trenutnih finančnih sredstev za to proračunsko, sredstvih za to proračunsko vrstico, potem se bodo pojavile težave pri plačilih. Zato smo v mnenju komisijo in svet prosili, da nam zagotovijo, da bodo na voljo zadostna finančna sredstva v proračunu, morda z rebalancom proračuna, zato da bi omogočili, da bomo programe na področju okolja izvajali brez težav v celotnem letu 2015, ne da bi prišlo do prekinitev zaradi pomankanja finančnih sredstev. In še druge točke v tem mnenju gre za agencije. Kakor veste, ima komisija načrt, da bi v naslednjih petih letih uvedli pet odstotno zmanjšanje števila zaposlenih pri komisiji, vključno z zaposlenimi v agencijah. In to bi nekaterim agencijam lahko povzročilo velike težave, še posebej, ko govorimo o tistih agencijah, ki sodelujejo pri zunanjih dejavnostih in se do določene mere financirajo ne samo iz evropskega proračuna, ampak se do določene mere financirajo tudi neposredno iz plačil, ki jih te agencije prejemajo za svoje storitve. Zato bi se agencije lahko znašle v težavah in prav zato smo tudi povedali, da bi še posebej v primeru dveh agencij to lahko povzročilo težave. Prav tako smo navedli morebitne težave, ki bi se lahko pojavile zaradi krčenja finančnih sredstev. Prav tako smo podarili kako pomembno se zdi odboru za okolje delo na pripravljalnih ukrepih in pilotnih projektih. To bo zelo koristno, še posebej zato, ker se sedaj pripravljamo na zakonodajno delo. Prav tako smo povdarili, da so pilotni projekti in pripravljalni ukrepi v zvezi z delom našega odbora dejavnosti, ki bi jih morali ustrezno financirati v letu 2015. To je kratek povzetek mnenja, ki sem ga pripravil v imenu našega odbora. Sedaj pa bom ne mudoma predal besedo komisiji. Z nami so predstavniki komisije. François Cassana, iz eh, enote za finance iz eh, generalnega direktorata za okolje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi nekaj besed, glede na to, da gre za nov odbor z vidika proračuna. Imamo približno 500 milijonov, malce manj za 2015, in zaplačila malo manj kot 400 eh, milijonov za 2015. Govorimo o skupnem proračunu 146 milijard. Imamo sredstva, ki so namenjena okolju in eh, podnebnim spremembam tudi na drugih področjih, v regionalnih skladih v eh, kmetijski politiki, za raziskave in pa za zunanjo politiko. Približno 15 odstotkov proračuna skupnosti je zelenega proračuna. Zadnji dve leti imamo tudi sistem sled, za sledenje tem sredstvom na področju podnebnih sprememb in na področju zaščite biotske raznovrstnosti. Ta proračun v približno 40 eh, oziroma 80 oziroma 85 odstotkih eh, zajema program LIFE, na to pa še drugi prispevki, naprimer tudi agencije, kot eh, ste omenili, imamo pilotne projekte in pa druge pripravljalne projekte. za leto 2015 komisija, komisija sledi eh, večletnemu finančnemu programu in pa odločitvam, ki so bile sprejete za agencije. Naprimer, agencija, ki eh, ima sedež v Köbenhavnu, dela na tem področju in razumemo, kakšne so eh, omejitve to vrstnih tipov agencij. Za leto 2015 imamo tudi nek kaj eh, pomislekov zaradi ravni plačil, glede na to, kaj potrebujemo. Od oktobra naprej se bomo znašli v težavah, ne bomo več mogli izplačevati eh, sredstev, zato bomo morali poiskati druge rešitve, druge proračunske postavke, pa mislim, da se bodo eh, vsi odbori oziroma vsi sektori znašli v podobnih težavah prispevamo tudi k eh, agenciji za kemične proizvode, ki ima sedež v Helsinkih. In del sredstev za to agencijo eh, dobimo z naslova industrije, ki proizvaja biocide in podobne proizvode in mora uplačevati v proračun verjetno bodo sredstva ponovno padla tudi za leto 2015, zato moramo poiskati eh, rešitve, ki so bolj vzdržne, bolj trajnostne. Še nekaj je pomembno za leto 2015. To bo drugo leto izvajanja večletnega finančnega okvira. Na tem mestu pa imamo sedaj dva nove elementa najprej delegacija večjega dela programa LIFE izvršni agenciji, agenciji eh, malih in srednje velikih podjetij. In pa drugi novi element, novi finančni instrument, sredstva bomo uložili v finančne instrumente, s katerimi, s katerimi upravlja banka gre za sredstva na področju podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti. Mislim, da so to glavne teme, ki jih lahko izpostavim z vidika proračuna. Sedaj pa bom eh, besedo predal kolegu na moje desni, Gidu Leclerc, izvoli. Najlepša hvala. Kar se tiče varstva potrošnikov, kar se tiče eh, programa za rastline, gre za približno 477 milijonov evrov odobritev za prevzem obveznosti. Imamo še tri agencije, CDC, EFSA in EMA. Kar se tiče odobritev za prevzem obveznosti, gre za sredstva, ki so enaka odločitvam glede drugega leta večletnega finančnega okvira, glede zaščite eh, zdravja živali, torej, kar pa se tiče treh agencij, pa sredstva odražajo odločitve komisije iz meseca julija 2013. Sedaj pa še odobritve za plačila. Smo v podobni situaciji kot kolegi iz eh, GD Klima, sredstva so omejena, zgornjo mejo in lahko se zgodi, da se bomo znašli proti koncu leta v težavah, da ne bomo mogli izplačevati več eh, teh sredstev, ki jih ne bomo imeli. Vse pa je seveda odvisno od časovnice. Vsa plačila ne potečejo nujno vedno v istem času, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Zakonodajne Eh, agencije vprašanje za poslovanje in osebja, komisija se je odločila, da zmanjša število zaposlenih za en odstotek. In to velja za tri agencije CDC, EFSA in EMA. Hvala. Grazie. Adesso abbiamo richiesto. Hvala lepa. Nekaj vas je prosilo za besedo, gospod Dobite me. Yes, uh, thank you, chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za vašo, vaše poročilo. Povedati sem želel nekaj podobnega temu, kar je povedala komisija in kar ste povedali tudi vi, gre za vrzel med plačili in obveznostmi. Mislim, da bi morali pozorneje porabljati finančna sredstva, zato da vrzel ne bi bila več tako velika. Kar zadeva agencije, pozdravljam delo agencije za mala in srednja podjetja, to bo spodbujalo podjetništvo in inovacije. Mislim, da je to zelo podredno zato da se borimo proti podnebnim spremembam, prav tako pa bomo zagotovili, da bomo še vedno vodilni na področju zelenih tehnologij, prav tako pa pozdravljam večjo ulogo Evropske investicijske banke, tako bomo lahko financirali inovativne proizvode, naprimer instrumenti kapitala za financiranje. Lepo je, da je tukaj tudi generalni direktorat Sanko, kajti Skrbi me pomankanje denarja za nalezljive bolezni, naprimer prašiča gripa. V Združenem kraljestvu je to stalo veliko več od 400 milijonov, ki so na voljo tukaj. To sem želel povedati, hvala. Grazie, mister. Hvala lepa, gospod Grote. Hvala lepa. Hvala, gospod Lavija, da ste poročevalec za odbor za okolje. En teden časa smo samo imeli, ampak veliko dela je bilo pripravljenega že vnaprej. Veliko smo slišali tudi o agencijah. Agencije imajo vedno več nalog, ampak eh, finančna sredstva temu ne sledijo. Če se za pet odstotkov poveča količina dela, je pač treba ustrezno govoriti tudi o krepitvi osebja. Prej je bila Juta Hauk redna poročevalka, problemi pa so še vedno tukaj. Zato še enkrat lepo prosim, da tudi v prihodnosti to resno jemljete, dobre odnose imamo z agencijami in vedno znova o tem govorimo. Namreč realnost in zahteve, ki jih imamo od agencij, niso usklajene v tem obdobju, mislim, da bi lahko poskrbeli, da bomo delali nekoliko bolj prožno in da bi bili pozorni na agencije in da bi jih upoštevali. Podjetja morajo registrirati svoje izdelke pri EKI ali pri EMI, plačujejo za to pristojbine, ampak seveda zahtevajo lahko, da se bo s temi zahtevki ustrezno ravnalo in da bi za to poskrbeli in da bi agencije lahko uh, delale tako, kot je treba, jih je treba ustrezno financirati in jim zagotoviti tudi dovolj osebja. Hvala. Hvala, gospod Grebrandi. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam vam želim čestitati za prvo poročilo v odboru za okolje. Dve proračunske vprašanje imam, če lahko tako rečem. Zanima me, ali mi komisijo lahko odgovori na ti dve vprašanje. Prvo vprašanje zadeva biotsko raznovrstnost. Na osnovi sporočila komisije je bilo izračunano, da potrebujemo okrog 5,8 milijard evrov na leto, zato da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v strategiji za biotsko raznovrstnost. Sam sem uložil nekaj pisnih vprašanj tik pred eh, volilnim odmorom In odgovori so bili prav šokantni. Nisem postavljal vprašanj v zvezi z evropskim proračunom, postavil sem vprašanje v zvezi z proračuni na področju biotske raznovrstnosti na ravni držav članic. Jasno je, kakšna je situacija. Komisija sploh ne ve, koliko države članice porabijo na področju biotske raznovrstnosti. Moje vprašanje za komisijo je, kaj sedaj? kako bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v zvezi z strategijo za biotsko raznovrstnost. 3,46 milijard evrov v okviru programa Life v sedmih letih ne zadostuje niti za eno leto v Evropi in popolnoma jasno je, da nismo pripravljeni prevzeti odgovornosti za biotsko raznovrstnost iz rok držav članic. Morda nam. Komisija lahko pove, kaj pripravlja za to, da bi bolj pritisnila na države članice, da bodo bolj pregledne v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Moje drugo vprašanje je povezano z kmetijstvom in okoljem. Lani sem skupino Alde v odboru za proračun uložil predlog spremembe za to, da bi občuten delež proračuna za kmetijstvo in okolje dali v rezervo V prejšnjem večletnem finančnem okviru smo imeli približno 2,5 milijarde evrov na leto v tej schemi za kmetijstvo in okolje. Ne vem, kolikšen je sedaj znesek, ampak mislim, da je mnogo manj od 2,5 milijard, ki sem jih omenjal prej. Če to primerjamo z sedemletnim programom za life, lahko vidimo, da je razlika zelo velika, ampak eh, po mnenju računskega sodišča so okoljske prednosti teh 2,5 milijarde evrov na leto popolnoma neznane. Morda so popolnoma omejene, ampak eh, lani sem v odboru za proračun želel doseči, da bi 10 odstotkov proračuna za kmetijstvo in okolje dali v rezervo in da bi to bilo na voljo le, če se izkažejo prednosti za okolje na ravni držav članic ali če lahko to pokaže komisija. Zanima me, kakšni so bili mm, razvoj dogodkov od lani. Ne vem, zakaj bi toliko denarja porabljali za nekaj, kar morda sploh ne dosega svojih ciljev. Hvala. Parola... Hvala lepa, gospod Gerling. Hvala lepa, gospod predsednik tudi sam vam, sama vam želim čestitati, da ste se tako hitro lotili dela. No, seveda eh, nismo imeli veliko časa, da bi zadevo preučili, ampak želim nekaj povedati iz stališča moje skupine. Prvič. Mislim, da bi morali nekje zapisati, da so vlade držav članic pod velikim pritiskom, da skrčijo porabo in da uredijo svoje fiskalna stanja pogosto po navodilih komisije in Evropske unije. To bi morali zapisati, zato ker je, po mojem mnenju, pravzaprav neumno, da zapišemo, da bi odbor za okolje moral ostati nedotaknjen. Tudi tam proračun moramo preučiti, kakor vse ostale. In v zvezi s tem mislim, da bi mi bilo všeč, če bi nekoliko manj omejevali posamezna sredstva v proračunu, kajti vsak odbor bo rekel, da je njihovo delo njihovo najbolj pomembno in da ga je treba zaščititi. Sama bi si želela videti, da bi v proračunu zapisali, da je treba zastaviti prednostne naloge in da bi seveda priznali, da so tudi določeni elementi, ki so manj pomembni in da bomo zato porabljali pač za prednostne naloge. Nobenega smisla nima, da samo kopičimo prednostne naloge. Ko pripravljamo zakonodajo v tem odboru, pogosto pravimo, da so proračunsko neutralne, da torej ne bo nobenega učinka na proračun in nekaj let kasneje, ko si pogledamo proračun, slišimo, da agencije ne morejo več upravljati svojega dela. Mislim, da bi morali biti strožji, obrniti bi se morali spet na agencije in preučiti bi morali, zakaj proračunsko neutralno delo sedaj ni več mogoče, zakaj agencije upravljajo delo, ki ga morda ne bi smele upravljati. Gospod Grote pravi, da jim kopičimo delo. Seveda razmisliti moramo o njihovi delovni obremenitvi in morda bi jim morali oduzeti nekaj dela. Sama bi si želela videti, da bi uvedli dodatne prihranke pri agencijah. Govorili smo o petodstotnem krčenju števila osebi, ampak morda bi lahko krčili tudi proračune za komuniciranje in proračune za misije. V zvezi s tem bomo podali nekaj predlogov spremem. Hvala lepa za vaše mnenje. Hvala lepa. Gospod Lene. Gospod Leinen. Hvala lepa. Evropska unija je prevzela več obveznosti na področju okolja in nekaj mesecev pred volitvami sem slišal, da smo v težavah, da bi te obveznosti izpolnili z finančnega vidika. Morda bi lahko komisija povedala kaj več o tem. Grazie. Hvala lepa. Gospa Grostet. Hvala, gospod predsednik. Želim spregovoriti o agencijah. Govorila bom o agenciji za zdravila, ki ima sedež v Londonu. Že leta ji dajemo vedno več pristojnosti, pomembnih pristojnosti in zahtevnih pristojnosti. Ne vem, če lahko nekatere od teh eh, vrnemo v druge institucije. Gre za eh, farmakovi bilanco, eh, gre za določene strukture na trgu in zato je težko poskrbeti drugače. Imamo nekatera zdravila, ki morajo biti predmet izdaje dovoljenja v Evropski agenciji. Vsako leto se moramo boriti za sredstva iz proračuna. Pokazati moramo, da je to nujno potrebna agencija in le tako lahko dobimo sredstva. Gre za to, da agenciji dajemo vedno več dela in od nje zahtevamo vedno več eh, hitrosti in učinkovitosti. Paziti moramo. Agencije lahko izboljšajo svojo učinkovitost, ampak mislim, da ne moremo sredstva zmaševati to vrstni agenciji, kakršna je agencija za zdravila proračun za to vrstno agencijo mora biti ustrezen, tako da bodo lahko agencije zagotavljale eh, tako eh, varnost zdravil, kot tudi pravno varnost za vse državljane. Hvala, gospod Eichhout. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za vaše mnenje. Moje vprašanje je precej preprosto prej je Juta Haug vedno opravljala to čast in sama je govorila tudi o tem, da bi naredili rebalans proračuna. Zanima me, ali boste tudi vi nadaljevali s tem delom Juta Haug ali pričakujete, da bo to delo opravljal vsak poslanec. Hvala lepa, ker drugih prošen za besedo ni. Bom uh, prosil komisijo za odgovore. Ampak, kakor smo vedno počeli, bo tudi v prihodnje. Osnutek predloga proračuna komisije vključuje obveznosti za plačila in obveznosti, oziroma odobritve za plačila in odobritve za obveznosti. Svet pogosto linearno krči plačila in ob tem ne upošteva potreb posameznih programov. In zaradi tega mislim, da bi bilo dobro, če preučimo porabo po posameznih državah članicah. Predvidevanja komisije so ponderirana in upoštevajo potrebo po programih v posameznih agencijah in potem kakšne zahteve ima vsak posamezen program. Racionalno bom seveda predložil hmm, predloge sprememb za to, da bi popravili proračun in pri pogajanjih za proračun se bo seveda odbor za proračun poskušal pogajati s svetom in potem bomo imeli tudi spravni postopek. Kar zadeva drugo vprašanje, Komisija je dobila nekaj specifičnih vprašanj, zato dobi komisija besedo, da lahko odgovorijo v skladu s svojimi pristojnostmi. Hvala. Merci, Hvala, gospod predsednik. Odgovoril bom na dve vprašanji na temo biotske raznovrstnosti in splošnih okoljskih zadev. Glede biotske raznovrstnosti in uh, ukrepih za to ta skriti del ledene gore, bi rad povedal, da je komisija že vzpostavila sistem za sledljivost, za sledenje sredstvom na tem področju. Kaj lahko naredi komisija z vidika proračunov držav članic? in to smo izpostavili tudi v poročilu o biotski raznovrstnosti, e, države članice lahko prosimo, da uporabljajo ta sredstva ustrezno in ponudimo jim lahko tudi metodologijo. Metodologijo, ki jim bo omogočila koherentno delo. Ne vem, kaj bi še lahko naredili drugega. Glede okoljsko-kmetijskih ukrepov moramo vedeti, da nadzore upravljamo eh, na osnovi zakonitosti sredstev, eh, ocenjujemo tudi dejansko uporabo teh sredstev. Računsko sodišče je vedno pogosteje pripravlja tudi posebna poročila za nekatere elemente na tem področju, za kmetijsko-okoljske ukrepe, za biosko raznovrstnost, za sredstva na področju eh, upravljanja eh, z vodami in podobno. Tudi za podnebne spremembe velja tako. Seveda se ne strinjamo vedno z računskim sodiščem, eh, včasih so naša mnenja različna, vseeno pa sledimo njihovim smernicam, vedno analiziramo njihova priporočila in jih poskušamo upoštevati in vse te zadeve predstavljamo v vašem odboru in parlamentu. Glede podnebnih sprememb pa besedo predam kolegu iz GD Klima. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Ko gre za podnebne spremembe, eh, plačamo prispevek v, k konvenciji ZN o podnebnih spremembah, tudi za Kjotski protokol, potem Montranski protokol in pa Dunajska konvencija, vse skupaj. Eh, to zna, znaša 850 tisoč letno, to smo že plačali za letošnje leto in lahko zagotovimo, da bomo to plačali tudi naslednje leto, če bo proračun takšen, eh, kot je sedaj predlagan. Če smem odgovoriti še na vprašanje o prašiči gripi. Finančni okvir je bil objavljen eh, junija letos. Gre za dokument, ki določa pravila in pa stroške za iztrebljanje eh, bolezni živali. Države članice morajo tukaj pravočasno predstaviti svoje programe. To uh, financiranje je torej predvideno za uh, prepoznane živalske bolezni in to na letni osnovi. Hvala lepa vsem za prispevke. Naj vas spomnim na roke. Kakor veste, je proračunski postopek letos krajši, kajti eh, letošnje leto je bilo leto volitev. Rok za vložitev predlogov sprememb k proračunu je določen za jutri 24. julija ob 4. rok za vložitev predlogov sprememb k mnenju. Uh, torej, ti predlogi smem bomo morali biti napisani v angleščini. Glasovali bomo na seji odbora 3. septembra. temu naj dodam tudi to, da mora vsi predlogi o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih eh, biti predstavljeni v predlogih sprememb do jutrišnjega dne ob četrti uri. Sedaj pa lahko pridemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za priprave na vrhunsko srečanje z EN o podnebju, ki bo potekalo septembra 2014. Torej, 23. septembra bo generalni sekretar ZN Ban Ki-moon organiziral vrhunsko srečanje ob robu eh, zasedanja generalne skupščine. Ta vrh je bil organiziran zato, da bi mobilizirali politične zaveze pred podnebno konferenco, ki bo potekala v Limi in v Parizu decembra 2014 in 2015. Generalni sekretar Ban Ki-moon je povabil vlade, civilne družbe in tako naprej naj predstavijo ambiciozne projekte na tem vrhunskem srečanju. Eh, ti projekti pa so seveda namenjeni doseganju podnebnih ciljev. Z nami je Jostel Beker, generalni direktor direktorata za podnebje uh, iz komisije, ki bo predstavil trenutno stanje eh, priprav na to vrhunsko srečanje in seveda bo odgovarjal tudi na vprašanja članov odbora Envi. generalnemu direktorju dajem na voljo 10 do 15 minut za njegovo predstavitev. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Vesel sem, da sem lahko tukaj v novem odboru ENVI, ki ga sedaj vodite vi. To je zelo pomemben odbor, ki je bil v preteklosti zelo vpliven in. Veselimo se sodelovanja z vami tudi v tem zakonodajnem mandatu. Osredotočil se bom na dve, tri točke, ko gre za vrhunsko srečanje z EN. Tukaj je najpomembnejše vprašanje, eh, kako to srečanje se upada z mednarodnimi pogajanji o podnebnih spremembah. To bo prvo srečanje svetovnih vodi po Kopenhagnu um, gre za priprave na nov podnebni sporazum, ki bo upamo, da sprejet v Parizu decembra leta 2015. Kaj se bo torej zgodilo na tem vrhunskem srečanju eh, Bana Kimuna? To, to, to, kar se bo tam dogajalo, bo zelo pomembno tudi za ta mednarodni podnebni sporazum. Kakšno je trudno stanje v zvezi z mednarodnim sporazumom? Eh, vemo, da so znanstveniki v poročilih IPCC povedali, da če ne bomo obvladali emisij toplogrednih plinov, bodo globalne temperature zrasle od 2 do 4,8 stopin. To moramo vsekakor preprečiti potrebujemo globalni podnebni sporozum za to, da lahko omejimo porast temperature na maksimalno dve stopinje, kako je že bilo dogovorjeno v konvenciji ZN o podnebnih spremembah. Leta 2011 je bilo dogovorjeno, da se moramo pripraviti na nov globalni podnebni sporozum do leta 2015, zato da bi omejili porast temperature na dve stopini Celzija za nas in za druge države ključnega pomena, predvsem to, da bo ta sporozum prvič veljal za vse um, podpisnice, za vse odeležene strani, ne samo podpisnice iz aneksa 1, ki sega nazaj v leto 1992. Če želimo biti uspešni, mora Evropska unija tukaj prevzeti vodilno vlogo, zauzemati se moramo za ambiciozne rezultate, zlasti, ko gre za eh, velika pomembna gospodarstva. V Varšavi smo se lansko leto dogovorili, da bodo eh, gospodarsko najpomembnejše države Eh, do marca 2015 eh, predložile svoje predloge. To bo omogočilo 8-9 mesecev eh, časa za ocene. Preden bo sprejet dokončni sporazum decembra leta 2015 v Parizu. Evropska unija mora spoštovati ta rok z okvirom 23 ki bo zaključen oktobra letošnjega leta. To je spodbudna novica, prav tako spodbudne novice prihajajo iz eh, ZDA, ki končno sprejema zakonodajo o elektrarnah in pa Kitajska, ki se pogovarja o možnem zastavljanju zgorne meje za emisije. Potem Japonska, Brazilija, Južna Afrika, Kanada, Avstralija eh, in pa druge države morajo še potrditi, da bodo v prvem četrtletju leta 2015 predložile svoje predloge in projekte. Še pred začetkom pogajanj v Parizu. Torej, to je sedaj cilj tega vrhunskega srečanja ZN septembra 2014. To je ključnega pomena za naslednji krok pogajanj, ki bo potekal decembra letos v Limi, samo 12 mesecev pred Pariško konferenco. Čeprav je to vrhunsko srečanje ločeno od teh eh, pogajanj, bo to vrhunsko srečanje prav gotovo pomembno vplivalo na pogajanja. Generalni sekretar ZN je pozval svetovne eh, voditelje naj se tega vrhunskega srečanja eh, udeležijo in da naj spodbudijo k držnim ukrepom na področju boja proti podnebnih sprememb. Vsa velika gospodarstva so izrazila zavezo ambicioznemu zniževanju emisij. Uh, in uh, eh, zavezali so se tudi temu, da bodo pri boju proti podnebnim spremembam podpirali revne države. Evropsko unijo bo zastopal predsednik komisije Barozo, potem prisotna bo tudi komisarka Koni Hedegard in pa številni okoljski ministri bodo prav gotovo uh, Eh, bodo prav tako odpotovali v New York. Več kot 100 šefov vlad in držav bo prisotnih v New Yorku, vključno tisti iz eh, Kitajske, Indije, Brazilije, Mehike. Vsi so že potrdili svojo udeležbo. Zelo verjetno je, da se bo tega vrhunskega srečanja udeležil tudi predsednik Obama. Evropska unija mora biti zato pomembno zastopana, uh, Eh, zato da bomo lahko pokazali našo vodilno vlogo in pa našo odločenost v boju proti podnebnim spremembam. Kaj torej želi doseči Evropska unija na tem vrhunskem srečanju? Najpomembne je verjetno to, da morajo svetovni voditelji ponovno potrditi svojo zavezo eh, temu, da bo v Parizu dosežen dogovor, da bo to sporazum, ki bo privedel do Eh, omejitve porasta svetovne temperature na maksimalno dve stopinji. Eh, do prvega četrtletja naslednjega leta moramo potrditi cilje, ki smo si jih zastavili do leta 2023. Podobno mora narediti tudi drugi svetovni vodje, kakor so se temu zavezali v Varšavi. Evropska unija eh, mora povedati, dokazati, da že izpolnjuje svoje zaveze. Verjetno bomo celo presegli naše cilje za leto 2020. Sedaj smo že blizu dosegi ciljev za leto 2020. Naše emisije smo že znižali za 18 do 19 odstotkov, naš cilj pa je 20 odstotno znižanje do leta 2020. Prav tako upamo, da nam bo uspelo vzpostaviti močna partnerstva z državami v razvoju po vsem svetu. Ehm, velik del našega denarja za razvojno pomoč je namenjen tem državam, naprimer skozi zavezništvo za ehm, eh, boj proti podnebnim spremembam. Eh, z financami moramo podpreti prizadevanja oziroma ukrepe za prilagoditve, zlasti v najbolj ranljivih in revnih državah. Evropska unija želi ponovno potrditi zavezo eh, dostopa do vzdržne energije za vse do leta 2030, potem želimo potrditi. Uh, našo zavezo odprave subvencij za fosilna goriva. Po pogajanjih pod okriljem ZN se bomo pripravili na podnebno srečanje decembra letos v Limi. Verjetno bodo številni voditelji govorili o tem, kaj je treba narediti ne samo v Parizu, ampak tudi letos v Limi. Nam se zdi, da moramo v Limi končno dobiti osnutek besedila končnega sporazuma, ko gre za prilagoditve, omilitev financiranje, um, globalni sistem ocenevanja in še vse druge točke, ki so pomembne za morebitni sporazum. Prav tako moramo dobiti odločitev o obsegu načrtovanih prispevkov strani posameznih držav. Konferenca v Limi nas mora pripraviti na mednarodni proces analize uh, morebitnih prispevkov še pred konferenco v Parizu. Glavni fokus teh mednarodnih pogajanj o nacionalnih prispevkih. Ja, prosite, tukaj se pojavlja veliko novih kratic, naprimer INDC, zaveza za znižanje uh, emisij. Torej, to bo najpomembnejši element pogajanj, kaj narediti za to, da bomo zmanjšali emisije toplogrednih plinov, da bomo lahko eh, torej, vse skupaj nekako prilagodili, omilili in dogovoriti se moramo tudi o financiranju. Še zadnja beseda o financiranju. Lima bo morala dokazati, kakšen napredek je bil dosežen na področju podnebnih sprememb, zlasti, ko gre za vprašanje kapitalizacije. Torej, pomembna točka točka pogajanj bo fi, eh, financiranje podnebnega, globalnega podnebnega sklada. Torej, to vrhunsko srečanje bo ponudilo pomembne pobude za pogajanja eh, v luči konference v Parizu leta 2015, predtem pa nas čaka še konferenca v Limi ob koncu letošnjega leta na če se bomo osredotočili na ti dve konferenci, nas bo to pripeljalo bliže globalnemu sporozumu, kjer se bodo vse udeležene strani zavezale k zniževanju toplogrednih plinov. Back. Hvala. Veliko vas je prosilo za besedo. Najprej je na vrsti gospod Lize za ELS. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Generaldirektor Jostel Beke. Ähm, ich möchte zunächst. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa generalnemu direktorju. V imenu ELS bi želel povdariti, kako pomembno je, da se vse udeležene strani zavežajo mednarodnemu sporozumu. To je zelo pomemben napredek, ki smo ga dosegli postopoma in ki mora biti um, končno prelit tudi v sporazum v Parizu. Kar se tiče pogajanj o zniževanju emisij na kitajskem, tukaj obstajajo senčne in sončne strani. Uh, včeraj smo nekaj slišali o tem, kakšna bi naj bila pogajanja na kitajskem, prav tako me zanima, kako potekajo pogajanja v ZDA, ko gre za zniževanje emisij toplogrednih plinov. Pri vseh teh načrtih moramo imeti v mislih predvsem energetsko intenzivno industrijo. Verjetno pogajanja ne bodo izgledala tako, da bi vsi industrijski sektori v vseh državah eh, od istega dneva sprejeli zave, enake zaveze. Verjetno bodo tukaj obstale številne izjeme, paziti moramo na uhajanje oziroma naselitev virov CO2, potem imamo tudi um, številne inovacije, ki lahko pomagajo, prispevajo k zniževanju emisij, te inovacije treba spodbuditi. Potem tudi, ko gre za postkjotski sporazum, je situacija v glavnem nezadovoljiva. Mi smo tukaj že sprejeli določene zaveze, 20 odstotno znižanje do leta 2020. To je pomembno za eh, mednarodno verodostojnost Evropske unije, da to udejanimo še pred konferenco v Parizu. In pa še zadnja točka, ta je zelo aktualna. Danes bo Evropska komisija predstavila svojo strategijo za leto 2030. Um, ehm, ta strategija je sedaj dokončana, sedaj, do sedaj ni bilo dokončano poglavje o energetski učinkovitosti. Uh, Eh, skrbilo, skrbelo nas je to, da bi komisija želela samo 15 odstotno energetsko učinkovitost do leta 2020. To ni eh, dovolj ambiciozno. Parlament zahteva 40 odstotkov, sam sem tukaj optimist, čeprav so študije pokazale, da 40 odstotkov ne bo možno. Bi si pa želel, da če da bi komisija tukaj sprejela številko, ki je uh, višja kot cilj za obnovljive vire energije. Uh, obnovljivi viri energije so cenejši in če želimo energetski preobrat, potem moramo močneje staviti na energetsko uh, eh, intenziv, uh, učinkovitost. To je stroškovno bolj učinkovito, In bolje je, da sredstva investiramo v tehnologijo, v inovacije, v zgradbe, kot pa da denar v teh težkih časih pošiljamo Gazpromu. Zanima me, kakšen bo končni rezultat teh pogajanj, ki danes potekajo v komisiji. Hvala. Sedaj pa za socialiste, gospod Jolajnen. Ja, Hvala lepa gospod predsedujoči, generalni direktor Josten Beker nas je pohvalil. Delo Evropskega parlamenta na področju boja proti podnebni spremembi je označil za izredno. Mislim, da je to res. Mi smo bili vedno gonilna sila pri teh uh, vprašanjih in tudi sam mu lahko uh, podelim kompliment, tudi komisija je tukaj delala dobro, problemi so nastopili ponavadi eh, v samih državah članicah. Svet je ponavadi razvodenil naše predloge in videli bomo, kako bo sedaj eh, s tem na poti do Pariza. Pariz je druga možnost, ki jo bomo dobili. Eh, za, sklep, za sprejem mednarodnega sporazuma po katastrofi v Kopenhagnu. Sedaj smo evropejci spet gostitelji te velike kop. Mislim, da bi nam v drugem poskusu moralo to uspeti, sicer bomo izgubili toliko časa, eh, da ne bomo več mogli doseči cilja omejitve rasti temperature na 2 na 2 stopini Celzije. No, znanstveniki noter govorijo o, o zelo veliki vrzeli, ko gre za naše cilje znižanja emisij CO2 do leta 2020. Sam sem vedno upal na ambicioznejše cilje v Evropski uniji, poleg našega svežnja 2020. To smo že sedaj skoraj dosegli. Dosegli smo 19-odstotno znižanje do leta 2014. Zato bi na poti do Pariza še lahko rekli, da lahko zastavimo še ambicioznejše cilje, 25 odstotkov ali kot smo mi od vsega začetka želeli, da bi dosegli 30-odstotno znižanje. Na konferenci v Parizu morajo sodelovati vse države, svet se je zelo močno spremenil. Od 90-ih let števil, eh, večji delež emisij sedaj prihaja iz eh, držav v razvoju. Dobro je, da se je tukaj zato premaknila tudi Kitajska in upam, da bodo Kitajski sledile tudi preostale države. Doseženo bo manj, kot smo upali v. Eh, Kopenhagnu, torej ne bomo dobili globalnega podnebnega sporazuma za zavezujočimi cilji, sedaj govorimo o teh nationally intended contributions. Eh, to je zelo širok pojem. Države bodo povedale, kaj bodo naredile, kakšne cilje si bodo zastavile, ne da bi bili ti cilji zavezojoči. Zato sprašujem gospoda Debekerja, eh, kako bi lahko dosegli, da bi te zaveze bile vsaj polzavezujoče. Če se to ne bo zgodilo, bomo imeli sicer eh, lepo besedilo, ampak eh, slabe rezultate. Potem, kar se tiče denarja, ki gre v eh, zeleni podnebni sklad. Tukaj mi je neprijetno, če pomislim na to, da na stotine milijard, da bi naj v ta sklad uložili na stotine milijard evrov, evrov ne vidim, kako bi se naj to zgodilo. Eh, veliko slišimo o inovativnih konceptih, eh, ampak malo pa je teh eh, ulagan. Morda gospod Debeker kaj več ve o tem. Še zadnja točka. Podnebje bomo lahko zaščitili samo, če bomo poleg. Um, bomo poleg blaženja odpravili tudi subvencije za fosilna goriva enako velja za HFC, klorirane eh, oglikove eh, hidrogene. Eh, če ne bomo poskrbeli za spremembo tudi pri teh substancah, potem nam ne bo uspelo doseči ciljev. Gospod Gerbrandi. Hvala, gospod predsedujoči, hvala Justinu Debekerju za njegovo jasno predstavitev. Naj se drugače izraž, izrazim. Moram reči, da sem se veselil vrhunskega srečanja, ki ga je sklical Ban Ki-moon v New Yorku. Ampak sedaj slišim, da je glavni cilj ta, da morajo svetovni vodje ponovno potrditi, svoje zaveze, da bodo v letu 2015 doseženi rezultati. Torej, veseli smo, če oni potrdijo nekaj, kar so že obljubili v preteklosti in to je najboljši možni pričakovani rezultat vrha v septembru. To ni zelo spodbudno. Prav tako se mi ne zdi spodbudno naslednje. Slišal sem, da se bo vrhunskega srečanja udeležilo približno 100 svetovnih vodi, eh, ne pa veliko evropskih eh, voditeljev. David Cameron in Merkelva sta že napovedala, da se vrhunskega srečanja v New Yorku ne bosta udeležila. Se pravi, tukaj gre za šipko vodilno vlogo Evropske unije. Tam bo tudi odhajajoči predsednik komisije ne bo pa najpomembnejših uh, eh, vodi vlad in držav iz Evropske unije. Zanima me, kaj uh, bo v zvezi s tem naredil generalni direktor ali bo bolj pritisnil na evropske voditelje, naj se vendarle udeležijo septembrskega vrhunskega srečanja. Moje vprašanje se nanaša na notranje evropske procese. Seveda je zelo neugodno, da za september nimamo nekih skupnih evropskih stališč. Kaj bo torej gospod Barozo povedal o stališčih Evropske unije, razen tega, da se pač ne strinjamo in da nam je da smo dovolili, da Polska ukrade vso razpravo o podnebnih spremembah v Evropi v zadnjih letih. Zanima me, kakšno bo sporočilo gospoda Barosa v New Yorku. Potem naslednje vprašanje, kakšni so načrti Evropske komisije za prihajajoče tedne in meseca, mesece, kakšne predloge lahko še pričakujemo, poleg predloga o energetski učinkovitosti, ki ga pričakujemo danes. In pa še zadnje vprašanje, ali eh, imamo kakšne novice o uh, predlogu o kakovosti goriva. Hvala lepa, gospod Ajkal, dobi besedo. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Hvala lepa, gospod. Predsedujoči, moram reči, da se strinjam z predhodnim govornikom. Ko slišim, da gospod De Becker govori o vrhunskem srečanju v New Yorku septembra, se zdi, da bo to precej boleče srečanje za Evropo. Uh, Eh, to, kar se je zgodilo v prvem mandatu Baroza, je bil podnebni svežen za leto 2020, pod drugim mandatom pa smo se ponovno odrekli tej vodilni vlogi. Se pravi, na koncu njegovega druga mandata nimamo ničesar. In to bo zadnji mednarodni vrh, kjer bo Barozo govoril o podnebju in zdi se, eh, da bo tam ostal praznih rok. To srečanje bo torej boleče za Evropsko unijo. Gospode Becker, moram reči, da sem razočaran, ko slišim, da bo najpomembnejši cilj to, da bodo voditelji tam potrdili nekaj, kar eh, so že večkrat obljubili. Zanima me, čemu se bo Evropa zavezala v New Yorku. Samo mesec. Uh, To bo spotekalo samo mesec pred uh, Evropskim vrhom oktobra. Verjetno bomo lahko nekaj povedali o letu 2030. Um, ehm, no, Baroza verjetno ne bo povedal veliko. Čeprav bi komisija lahko tukaj eh, enkrat za razliko prevzela vodilno vlogo in povedala, kaj bi morale narediti države članice, ker tam ne bo veliko vodi vlad in držav, bi tam lahko Barozo resnično povedal to, kar misli, ne pa običajno nakladanje, ki smo ga vajeni od njega. In ki prihaja tudi iz vaših ust, gospod eh, Debeker. Če bo to eh, to kar, povedal, to, kar bo povedal Barozo, da je Evropska unija naredila veliko lepih stvari do leta 2020, to, kar poslušamo že leta in leta. Če bo to glavno sporočilo govora Baroza v New Yorku, potem lahko on kar ostane v Bruslu in eh, nam lahko prihrani to uh, pot. Če bo tam, potem morajo biti njegove izjave močnejše, povedati mora, kakšni so cilje Evropske unije do leta 2030 in o financiranju. Države v razvoju že leta in leta prosijo Evropsko unijo, naj jim ponudi nekaj več kot lepe besede. K čemu se bo Evropska unija tam zavezala? Ali se bo zavezala mednarodnim instrumentom za to, da bo tam Eh, zagotovljeno financiranje vsaj leta 2020. Do sedaj smo na vseh vrhovih slišali samo eh, mednarodne obljube za nekaj denarja za države v razvoju, ni pa predlogov za stalni tok denarja, ki bi ga lahko zagotovili skozi inštrumente, naprimer pomorske ali. Eh, podobne instrumente za letalski promet, torej potrebujemo instrumente, ki bodo predmet stalnega financiranja, ne pa neke začasne instrumente, ki so odvisni od finančnih mitrov Evropske unije. Gospod Debaker, torej na kratko, kaj bo tam povedal gospod uh, Barozo ali bo povedal samo to, da je Evropa lep, uh, lepa skupnost, ki je nekoč bila vodilna na tem področju, kaj ti to sedaj pragotovo več ni. Hvala lepa, gospa Šujca, naslednja. gospodine predsjedniče nisam sigurna da gospodin de Beke... hvala lepa gospod predsedujoči ne vem če lahko gospod de Beker odgovori na vsa vprašanja naših kolegov ampak res je ta vprašanja treba zastaviti tudi sama se strinjam s tem da je uh, pa res velika priložnost popraviti moramo napake, ki smo jih zgrešili v Kopenhagnu. Ne glede na to, ali bo Evropsko unijo zastopal gospod Barozo ali kdo drug, ta oseba mora zastopati tudi interese komisije in parlamenta. Naš odbor je v zadnjem zakonodajnem obdobju sprejel tri pomembne zavezujoče cilje. ne glede na to, kako ambiciozni so ti cilji, so dosegljivi do leta 2030. Slišali smo, da smo že skoraj dosegli cilje za leto 2020, tako da prav gotovo ne bo tako težko doseči tudi cilje za leto 2030. Seveda tvegamo, da brez uh, mehanizma nadzora uh, ne bomo mogli potrditi teh ciljev. Potem strinjam se tudi s tem, da moramo pomagati državam v razvoju. Države v razvoju nimajo dovolj sredstev eh, za potrebne ukrepe, zato potrebujemo mehanizem, skozi katerega bodo bolj razvite države lahko eh, tem manj razvitim državam pomagale. Ampak tukaj obstaja še neko tveganje. O tem smo se pogovarjali že, že v. Eh, prejšnjem mandatu. Gre za emisije iz pomorskega in letalskega prometa. Tukaj vidim veliko nevarnost in mislim, da bi morali ukrepati. Ne na zadnje je pomembno tudi to, da bo podnebno srečanje dobro pripravljeno in da bodo rezultati srečanja v Parizu pomembni, tako da ne bomo, dosegli, eh, da ne bomo priča podobni katastrofi kot v Kopenhagnu. Ja, vielen dank. Gospod Grote, Bibelspruch einfallen, der Geist ist willig. Hvala lepa, ko poslušam predhodne govornike oziroma gospoda Debekerja, bi lahko rekli, duh je močan, ampak telo je šipko. Um, ehm, ko gre naprimer za vprašanje energetske učinkovitosti, komisija tukaj zelo zaostaja za parlamentom. Um, ni, ne spodbuja gospodarstva ali zaposlovanja. Potem emisije CO2 s tem naj bi začeli šele leta 2015, čeprav vemo, da. Uh, imamo že sedaj preveč uh, kuponov na trgu in vse skupaj se bo samo še poslabšalo. Zanima me odziv mednarodnih partnerjev tukaj. Omeni se tudi obnašanje nekaterih držav članic. Upam, da bo komisija in pa gospod Barozo sedaj to boljše uskladil. Tudi pri financiranju. Na zadnjem vrhu smo videli, da vsaka država članica. Uh, sprejema določene dogovore, pogodbe in da to sploh ni usklajeno. Mislim, da bi se morali uskladiti glede ukrepov, tudi glede financiranja. Eh, če se to ne bo zgodilo, potem eh, nam nihče več ne bo prisluhnil na takšnih konferencah in tudi ne bomo verodostojni. Če bomo na teh konferencah samo pridigali in kasneje ne ukrepali, potem eh, nam ne bo nihče več verjel. Tukaj seveda ni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 odgovor, gospod predsednik. Najprej ambiciozni evropski cilji. Evropska unija ne govori o ciljih, ampak jih dejansko dosega. Ampak kakšne so omejitve za te cilje? Do leta 2020 bi lahko izpuste zmanjšali za do 40 odstotkov. Govorimo pa o globalni težavi, o globalnem problemu Evropa, ki je odgovorna za izpuste tam nekje 13-14 odstotkov njih. Eh, ne more doseči ničesar brez sodelovanja eh, preostalih držav v svetu, ZDA in Kitajske, ki se morajo prav tako odzvati. Strinjam se, gospod direktor, najpomembneje je prepričati voditelje Evropske unije, da v veliki meri prispevajo k doseganju teh ciljev, da pozovejo tudi ZDA in Kitajsko k sprejemanju ukrepov. Moje drugo vprašanje se nanaša na jedrsko energijo mi, ki sedimo tukaj v tem odboru, smo vsi zavezani k vedno večji uporabi obnovljivih virov energije. Ampak obstajajo države, kjer je jedrska energija pomemben del energetske mešanice, naprimer v Franciji ali pa na Mađarskem, kjer predstavlja jedrska energija približno 40 odstotkov energetske mešanice. Obstajajo tudi načrti za ohranitev tega deleža. Moje vprašanje je naslednje. A se strinjate, da je ohranjanje varnih jedrskih kapacitet pozitiven korak v eh, luči podnebnih sprememb? Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da je nastalo malce eh, zmede. Prejšnji predlog je bil 40 odstotkov energetske učinkovitosti, ne trajnost energije, ampak generalni direktor bo seveda na to sam odgovoril, gospod Ris. Hvala, gospod predsednik, mislim, da sem to jaz. Hvala dve kratke vprašanji imam, saj eh, nočem, nočem gospodo, ki je z nami, naložiti preveč tela. To je naša prva prava seja in na njej obravnavamo temo, na kateri je gradila Evropska unija kot takšna. komisija in parlament sta tista, ki vodita dejavnosti na tem področju, ne pa eh, svet. Ta vrh v New Yorku nas čaka, na to pa še Lima in to so pomembne priložnosti za to, da določimo ambiciozne cilje tudi v eh, Parizu v povezavi s tem, kar smo doživeli v Kebenhavnu vse se ni začelo idealno, polska vlada eh, je postopala malce nekolektivno. Vseeno pa mislim, da smo lahko optimistični, ne preveč pesimistični. Imamo dve glavni eh, regiji oziroma državi, ki proizvajata največ toplogrednih plinov, ZDA in Kitajsko. Morda bi lahko gospod direktor malce spregovoril tudi o tem, kaj se dogaja na njihovem področju, kakšne so spremembe tam. Že sedaj, sedaj ocenjujemo, da eh, smo v boljšem položaju za Pariz 2015, ko smo bili v istem času za Kopenhagen imamo zaveze za zmanjševanje izpustov CO2 za leto 2020, ki smo že skoraj dosegli. Govorili bomo seveda tudi o sredstvih. Zanima me, koliko finančnih sredstev je na voljo za ta orodja, ki so pomembna za eh, pomoč južnim državam pri boju proti podnebnim spremembam. Zanima me tudi, glede na to, da bo gospod Baroso predstavljal Evropsko unijo na vrhu Banki Muna. Kaj se bo zgodilo v Limi in pozneje? Vemo, da je pomembno govoriti v en glas, ampak lahko se zgodi ponovno kaj podobnega, kar se je zgodilo v Kopenhavnu, da bomo imeli toliko različnih glasov, ki si bodo nasprotovali. Mislim, da si moramo prizadevati za uravnoteženost, zato da bomo združeni močmi govorili v en glas. Kaj lahko naredimo v tej smeri? Hvala. Najlepša hvala. Opravičujem se seveda, če sem eh, vaše ime izgovoril po angliško, ampak navadil se bom na vsa imena, brez skrbi. Gospa Grostet. Najlepša hvala, gospod predsednik. Marsikaj smo že povedali, res je, da je treba podnebnim spremembam posvetiti veliko časa. Tudi v prejšnjem sklicu smo imeli dolge razprave na to temo. V Köbenhavnu smo bili resnično razočarani in eh, to smo čutili vsi. Mislim, da moramo ostati realni. Narediti moramo vse, kar lahko, zato da si prizadevamo za zavezojoče odločitve naših partnerjev. Ne sme pa nastati zmeda glede eh, odstotkov za energetsko učinkovitost, za obnovljive energije, za zmanjševanje izpustov CO2 in podobno. Da, zavezali smo se k 40 odstotkom za energetsko učinkovitost in to je dobro. Tega se ne smemo več dotikati. Glede preostalih zadev pa je treba spomniti, da je Evropa sicer pionir na področju podnebnih sprememb, eh, nepopolna, da ima svoje napake. Naj spomnim na poročilo, ki pravi, da 70 odstotkov izpustov na svetu nastanejo, eh, nastane v termoelektrarnah. In to je eh, v Nemčiji, eh, na Polskem, v Združenem kraljestvu. Veliko je teh eh, držav, ki imajo bodi si takšne elektrane, bodi si pomagajo pri njihovi gradnji v svetu. Seveda ni nujno, da premog preprosto prepovemo, saj je vsak, vsaka država tista, ki se odloča v energetski mešanici. Ampak razvijati je treba čiste energije. Že pred šestimi leti, leta 2008, smo o tem govorili. Mene zanima, kje smo sedaj, kaj se dogaja naprimer na področju uh, skladiščenja CO2. Ali bomo napredovali pri tem vprašanju? To me zanima če želimo, da nas naši partnerji poslušajo, potem moramo pokazati, da tudi mi vlagamo v te nove tehnologije. Ob, eh, potekajo tudi raziskave na področju skladiščenja energije. Kako zagotoviti učinkovitost obnoljivih virov energije? Trenutno niso učinkoviti, ker eh, imamo tukaj veliko subvencij, energije ne moremo skladiščiti in podobno. To so težave in eh, Tukaj je treba razviti tehnologijo, ki jo bomo na to lahko prenesli tudi našim partnerjem in se na to skupaj borili proti podnebnim spremembam. Mislim, da je treba povedati, eh, v kateri fazi smo pri teh tehnologijah. Ali napredujemo ali smo naredili korak nazaj. Zanima me eh, tudi, kakšna je dokapitalizacija eh, sklada za zeleno podnebje. Tudi tukaj me zanima, kaj se dogaja. Hvala. Kolega je adesso. Najlepša hvala. Gospod Rek iz skupine Goe. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam nekaj vprašanj za gospoda Delbeka in za komisijo. Leta 2007 so Združeni narodi pripravili poročilo v zvezi z dolgo senco živine profesor dr. Kleinhardt je tam sodeloval in izkazalo se je, da več kot 18 odstotkov toplogrednih plinov nastane zaradi proizvodnje mesa. V zvezi s tem me zanima, v kolikšni meri bo komisija na zasedanju o podnebnih spremembah v, v okviru Združenih narodov, pa tudi na pripravljalnih sestankih v Limi in v Parizu, govorila o tem. Zato, da bi to pomembno področje vključili v razmislek o tem, kako bi segrevanje podnebja omejili na dve stopinji. Hvala. In to, da parte kolega. Najlepše hvala. In še zadnja prošnja za besedo, gospod Petračini. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sam bi rad podprl kolege ob meni. Strinjam se z zavezujočimi, ambicioznimi cilji, ki smo si jih zastavili. Ampak v nekaterih državah so bile sprejete drugačne odločitve. Te države se naprimer osredotočajo predvsem na jedrsko energijo, naprimer Italija bi se rada dotaknila, če dovolite. Nas skrbi uporaba fosilnih goriv do leta 2020. Italija govori o podvojitvi proizvodnje nafte, tako da na celini kot tudi na morju. Govora je o tehnologijah, ki so v ostalem, preostalem svetu z, uh, že zastarele, naprimer uh, eh, hidraulično lomljenje. če se bodo odločili za takšne tehnologije, se bo to dogajalo na obalah Kalabrije, eh, Pulje in Sicilije. Kaj bodo naredile države članice, eh, upoštevajoč vse to, glede na to, da so obnovljivi viri energije in energetska, energetska očinkovitost tako pomembni? Hvala. Grazie. Abbiamo così concluso. S tem smo končali z razpravo pri tej temi. Mislim, da se je pokazalo, da večina kolegov in kolegic poziva komisijo k jasnejši opredelitvi. Slišali smo tudi nekaj zelo ciljno usmerjenih, natančnih vprašanj in ker eh, časa ni veliko, besedo takoj predajam gospodu direktorju. Izvolite. Hvala gospod predsednik. Najpomembnejše vprašanje je verjetno, kaj bo povedal moj predsednik na vrhu banki Mona. Ne vem, ne morem eh, brati njegovih misli, ampak mislim, da bo dejal, da Evropska unija že dolgo zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov. V prvi fazi Kjota se je Evropska unija zavezala k zmanjševanju izpustov za 8 odstotkov med 2008 in 2012. Evropska unija je zmanjšala svoje izpuste za 18 odstotkov. Razen te prve faze smo sodelovali tudi v drugi fazi, v drugem obdobju. In sedaj bomo dorekli cilje za 2030. Gre za zmanjšanje za 40 odstotkov, kar pomeni 20 odstotkov več kot do leta 2020. 27 do 28 odstotkov za obnuljive vire energije in na to še energetska učinkovitost. Ne vem, kaj eh, bodo odločili eh, moji komisarji, ampak mislim, da bodo ti cili višji od 25 odstotkov. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mislim, da lahko Evropska unija pokaže na pretekle, preteklo delo na področju zmaševanja izpustov CO2 intenziteta toplogrednih eh, plinov na enoto BDP-ja je bila prepolovljena eh, v zadnjem obdobju. In zato Evropska unija govori z drugimi državami po svetu, pogaja se z njimi, obenem pa izvaja ukrepe na kraju samem. Naprimer, primer Kitajske. Tam poteka sedem pilotnih projektov o trgovanju z izpusti. Ti pilotni projekti so bili vzpostavljeni z veliko podporo eh, evropejcev in Evropske komisije. Veliko eh, programske opreme in eh, insiderske informacije smo tako podali kitajskim oblastem. Cene kreditov so na kitajskem dvakrat više kot v Evropi in to kaže, da drugi po svetu sledijo našemu zgledu. Cene na ogličnem trgu so sicer nizke, ampak zato imamo predlog na mizi in upamo, da bo ta odbor in tako tudi parlament kmalo predstavil svoje stališče v zvezi s tem. Glede ključnih ukrepov v EU, naprimer v zvezi z ETS, schemo trgovanja s toplogrednimi plini, imamo podobne zadeve na kitajskem, v Kaliforniji, v ZDA drugot in tako dalje. Agencija za zaščito okolja v ZDA, EPA, pripravlja zakonodajo. Najprej so morali seveda ugotoviti, če ima pravico za spremanje takšne zakonodaje in sedaj eh, so s, to, s tem vprašanjem eh, opravili, zmanjševali bodo uporabo jedrske energije. ZDA e se torej, so se torej eh, zavezali k 17-odstotnemu zmanjšanju izpustov in eh, to bodo tudi dosegli tako, kot bomo mi dosegli naše cilje. Gospod Baroso bo verjetno spregovoril tudi o tem, da je zelo pomembno, da vedno več držav po svetu postaja bolj ambicioznih. Zaradi naših politik in zaradi naše specializacije za nizkooglične izdelke se delež izpustov v svetu zmanjšuje eh, iz 13 odstotkov danes na nekaj manj leta 2030. To bomo dosegli zgolj, če se nam pridružijo tudi drugi. In zato se morajo nova pogajanja o dogovoru v Parizu vrteti predvsem okrog sodelovanja. Več držav mora sodelovati pri zmanjševanju izpustov. In s tem se bo treba seveda pogajati k čemu se bomo zavezali v Parizu. A bo dogovor slabši kot v primeru Kjota? No, lahko se zgodi, da bo manj zavezujoč kot Kjoto, ampak trudimo se po najboljših močeh, da bi v srčiki tega dogovora v Parizu imeli zmanjševanje izpustov kot prvo točko in na to tudi dogovor o spremljanju, poročanju in pregledevanju. Prizadevamo si za transparentnost, zato da bi lahko, bi lahko uh, vsi spremljali, kaj počnejo drugi. Ta zahteva po uh, sledenju, poročanju in pregledu je bistvena. To bo tudi pomemben element besedila, ki bo predmet pogajanja v Limi. Ugotoviti moramo, kaj smo naredili, zavedati se moramo k višjim ciljem, zato smo se zavezali k 40 odstotkom. Bistvenega pomena pa je transparenten sistem in to je tudi zelo pomembno za pogajanja od tega trenutka naprej pa vse do Pariza. Slišal sem več vprašanj v zvezi s finančnimi sredstvi za boj proti podnebnim spremembam. Če so ta sredstva pripomogla k zmanjševanju eh, izpustov in kaj se dogaja v povezavi s skladom za zeleno podnebje. No, kapitalizacija se sedaj lahko začne pri tem skladu, vse upravne zahteve so bile izpolnjene in sklad sedaj že deluje. Kapitalizacija pa bi morala k malu poteči to bo tudi zahteva z vidika pariškega dogovora. Še pomembneje pa je ugotoviti, če so sredstva dejansko pripomogla po svetu k zmanjševanju izpustov. Del razprave v skladu za zeleno podnebje je tudi razprava o preverjanju na osnovi učinkovite rabe sredstev. Ugotoviti je treba, če so bila sredstva učinkovito uporabljena, smotrno uporabljena in kaj lahko naredimo, da še izboljšamo učinkovitost. Imamo sredstva, ki jih komisija uporablja na področju razvojne politike in tudi tukaj je takšen nadzor na podlagi učinkovitosti rabe sredstev zelo pomemben. Tako je organiziran naš nadzor ugotavljamo, če smo dejansko dosegli razvojno politiko to, kar smo želeli doseči. Slišali smo tudi nekaj vprašanj v zvezi z energetsko mešanico, naprimer vloga jedrske energije, vloga premoga, vloga eh, nafte in plina ter eh, nafte in plina iz skrilavca. Energetska mešanica je v pristojnosti držav članic komisija tako ne more diktirati oziroma ukazovati, kaj naj države članice naredijo, kako naj oblikujejo energetsko mešanico. To je nacionalna pristojnost in tako bo veljalo še leta. Lahko pa naredimo nekaj drugega in to je del pogajanj o letu 2030. Vzpostaviti eh, moramo sistem upravljanja na tem področju. Potrebujemo več transparentnosti, kar se tiče načrtov držav članic. Ne zgolj transparentnosti za evropske institucije, ampak za sosednje države. In mislim, da bomo s tem pripomogli k razvoju tako podnebne politike, kot tudi energetske politike. Jedrske elektrarnje, ki so v načrtu v Evropi, eh, so se sicer v številu zmanjšale kot v primerjavi s preteklim časom. Vseeno pa jih nekaj bo. Uporaba premoga. Obžalujemo, da se je v zadnjih dveh letih uporaba premoga zvišala, zato ker je bil premog eh, poceni. Eh, cene oglika pa so bile prav tako zelo nizke. Upamo, da bomo to rešili z bolje delujočim premogom trgom oglika. Na to še tehnologija zajemanja in skladiščenja oglika. Nekatere države že pripravljajo proj eh, pilotne projekte na tem področju. Komisija se je ravno kar odločila za sredstva do 300 milijonov eh, evrov za Združeno kraljestvo za nov projekt ADR 300. Vse skupaj je del novih pogajanj, ampak ne še tako pomemben element, kot bi moral biti. Zbiramo nove informacije, pogovarjamo se s kolegi, ki se ukvarjajo eh, skupno kmetijsko politiko. V tem drugem stebru bi morali in tudi že porabljamo precej sredstev za manj intenzivne, manj oglično intenzivne kmetijske prakse. V enem izmed naših sporožil smo že zapisali, da bi morali v prihodnosti morda razmisliti o sektorju, kjer bi združili izpuste eh, z naslova kmetijstva in gozdarstva v ločenem sektorju, eh, ločenem od kmetijstva področju energetike, naprimer. Slišali smo tudi ločeno vprašanje eh, na temo seljenja virov CO2. V komisiji, in to je podprl tudi odbor, smo se odločili, in to je sedaj tudi predmet nadzora Evropskega parlamenta, da bomo nadaljevali seznamom sektorjev, kjer je tveganje za selitev virov CO2 eh, veliko od tega trenutka do leta 2020 s tem bi lahko pomirili tiste, ki so eh, živčni v industriji in eh, s tem bi lahko začeli razpravo o tem, kako rešiti vprašanje seljenja virov CO2 po letu 2020. Zaenkrat tega fenomena ni toliko, odvisno pa je seveda veliko od mednarodnih pogajanj in poslovneži pogosto razmišljajo, razmišljajo tudi o seljenju virov CO2, še posebej, ko proizvajajo uh, energetsko intenzivne izdelke. Zavedamo se tega vprašanja, za nas je to zelo pomemben element in že danes tistim sektorjem, ki jih najdemo na seznamu sektorjev, kjer je tveganje za selitev virov CO2 veliko, tistim sektorjem pomagamo imeli smo še specifično vprašanje glede eh, ratifikacije KP2 drugega odobja v okviru Kjotja in eh, zaenkrat smo zadovoljni. 27 držav se strinja, čakamo pa še na potrditev 28 države članice in upamo, da bomo v oktobra lahko njihova vprašanja rešili. Kakšni specifični predlogi so na mizi, to vas zanima, kaj pripravlja komisija. No, poskrbeli bomo za rezervo za stabilnost trga. Oglični trg mora delovati tako, kot bi moral delovati. Imamo tudi predlog za meritve izpustov iz pomorskega sektorja. Celo vrsto vprašanj obravnavamo, ki so povezana eh, s svežnjem 2030, ampak na to, eh, zato moramo počakati na odločitev predsednikov držav in vlad pozneje v tem letu. Na podlagi teh odločitev bomo na, na to namreč pripravili nove različice eh, besedil, nove predloge odločiti se moramo tudi o porazdelitvi truda. Ogotoviti moramo, kakšni naj bi bili ukrepi na ravni EU, s katerimi bi pomagali eh, pri zmanjševanju na ravni držav članic, ker je za avtomobile, za goriva, za biogoriva, za različne izdelke in storitve, ki so oglično izjemno intenzivni, naprimer uporaba klimatskih eh, naprav, ki je lahko zelo negativna za okolje. Gospod predsednik, mislim, da sem se s tem dotaknil večine elementov. Morda se nisem vedno spustil v podrobnosti, ampak zagotovil bi vam rad, da bomo brez dvoma z obema ošesoma spremljali razprave na eh, vrhu Ban Ki-muna še naprej smo odločeni stopati po poti, po kateri stopamo že dolgo. Hvala. Grazie, direktor. Najlepša hvala, gospod direktor. Mislim, da lahko v luči vaših odgovorov zaključimo to temo. Pridružil se nam je gospod Nikolsen, ki je poročevalec za naslednjo točko na dnevnem redu, o kateri bomo govorili. Gre za nova živila. In mislim, da se sedaj lahko kar lotimo te naslednje točke. Kot vsi veste, ima uredba o novih živilih precej kompleksno preteklost v institucijah. Januarja leta 2008 je komisija sprejela predlog uredbe parlamenta in sveta v okviru rednega postopka v prejšnjem parlamentarnem sklicu. Nažalost nismo dosegli dogovora na tej osnovi. Na koncu marca 2011, potem ko je zasedal spravni odbor, pa nismo prejeli ustreznega predloga in postopek je bil tako zaključen v prejšnjem zakonodajnem sklicu. več tem je ostalo odprtih, naprimer na skriže interesov med različnimi komisari. Moj predhodnik se spomni tudi vprašanja kloniranja v odboru Agri. To vprašanje je še vedno odprto, ne vemo, kdo ima pristojnost obravnavati to temo. Sedaj govorimo o novem predlogu, ki ga je pripravila komisija. Podariti moram tudi, da smo v prejšnjem zakonodajnem sklicu slišali nekaj prošen po oceni učinka. Danes bomo postopali takole. Najprej bom besedo predal komisiji, ki nam bo predstavila svoj predlog uredbe o novih živilih. Na to bomo prisluhnili predstavnikom EFSE, njihovim strokovnjakom, ki so pripravili oceno učinka. Na to pa bomo začeli z razpravo. Tako bom besedo predal komisiji. Predstavite nam, prosim, vaš predlog. Z nami je Šantal Bruši. Um, hvala lepa, gospod predsednik, sem Šantal Bruči. Kakorkoli že, hvala lepa, da ste mi dali besedo vedela sem, da sem jaz na vrsti. Hvala lepa, da ste to pomembno temo uvrstili na dnevni red danes. Hvala lepa poročevalcu gospodu Nikolsonu. Prav imate. Spravni postopek ni uspel, še posebej zaradi vprašanj v zvezi s kloniranjem. Pripravili smo predlog o novih živilih, ki se razlikuje od dveh drugih predlogov v zvezi s kloniranjem, ki so prav tako v obdelavi parlamenta. Zelo pomembno je, da razpravljamo o tem, kaj ti to dejansko upošteva veliko dobrih predlogov, ki smo jih dobili v spravnem postopku. Nova živila zaenkrat zadevajo živila, ki se zaenkrat v Evropi še ne uživajo v velikem obsegu, družbe pa jih želijo uvrstiti na trg. Uredba je torej namenjena temu, da bi nova živila dali na trg, seveda pa zagotovili njihovo varnost in zagotavljali inovacije, tudi za mala in srednja podjetja. Ampak uredba, ki velja danes, je po mnenju mnogih, vključno z industrijo, nevladnimi organizacijami, potrošniki in nami, torej oblikovalci politik, neustrezna, kajte postopki so zelo dolgi in Postopek odobritve teče tako, da najprej zadevo preučijo države članice, če obstajajo ugovori, si države članice izmenjujejo dosjeje, potem se pošlejo komisiji, če obstajajo znanstveni pomisliki, se obrnemo na EFSO in tako naprej. To je proces, ki traja zelo dolgo. Vsi se strinjamo, da obstaja veliko možnosti za izboljšave. Zato smo podali ta predlog, kakor ste dejali, spravni postopek ni uspel, zato smo sedaj pripravili ta nov predlog. Želimo spodbujati inovacije, zato smo poenostavili postopek odobritve. To pomeni, da se prošnje pošljajo neposredno komisiji in komisija takoj preuči tveganje, ne pa da bi šli skozi ta dvofazni postopek, ki sem ga opisala. To izboljšuje učinkovitost, zato ker bo vse skupaj potekalo mnogo hitreje. Prav tako pa spodbujamo uvoz iz tretjih držav, ko gre za kmetijske proizvode, ki se zaenkrat še ne uživajo v Evropi. Vendar, ker gre za kmetijske proizvode in če se uživajo že 25 let ali več v teh tretjih državah, tem tretjim državam, predvsem državam v razvoju, predlagamo, da se ne spuščajo v postopek odobritve, ampak v postopek obveščanja postopek obveščanja je nekoliko manj birokratsko naporen in hitrejši. Seveda države članice imajo vedno možnost ugovorov, če obstajajo resni pomisleki glede varnosti in potem seveda besedo dobi še EFSA. Vendar državam članicam in tretjim državam dajemo možnost, da tržijo kmetijske proizvode, ki jih same uživajo. To je zelo pomembna novost tega predloga. Tudi definicija novih živil je nova. Želeli smo poenostaviti in pojasniti definicijo. Gre torej za nova živila. Ta živila se od leta 1997 ne uživajo v Evropi, prav tako se ne uživajo v velikem obsegu v državah članicah in želeli smo, da pri teh predlogih ne bi imeli težav v zvezi z kategorijami novih živil. Zato smo pripravili seznam novih živil, ki ustreza definiciji. Prav tako razumemo, da seveda lahko pride do zmešnjav, kajti seznam ni izčrpen, imamo samo neke vrste ilustracijo novih živil in uh, seveda bomo z veseljem definicijo pojasnili, izboljšali če je morda nejasna, tudi kar zadeva postopek. Zelo pomembno je, da upoštevamo, da bo potrditev v postopku generična. To pomeni, da bodo mala in srednja podjetja, ki imajo pogosto manj finančnih sredstev na voljo za to, da izvedajo popolno oceno tveganja, imela prednost v okviru tega postopka. V okviru trenutne uredbe imamo na voljo tudi neke vrste postopek, ki drugim družbam omogoča, da se pridružijo trgu, če je sistem že odobren, vendar zadeva je bolj zapletena. Če je novo živilo odobreno v okviru trenutne zakonodaje, mora družba pokazati, da je njihov izdelek v bistvu enak že odobrenemu izdelku. To pomeni, da spet je treba izvajati postopek, ki stane denar in čas in tudi delo ljudi. Obenem pa bomo zadevo rešili, če bomo podali generično potreditev. Kar zadeva postopek, morda ste opazili, da imamo na voljo pet mesecev, ki jih ima EFSA, da oceni tveganje, prav tako pa je obdobje za izdajo dovoljenja največ devet mesecev, kar zadeva zaščito podatkov. Generično. Odobritev je torej mogoče dobiti, kakor sem dejala, ampak zato, da bi pomagali določenim podjetjem, ki bi lahko izumila novo živilo na osnovi svojih raziskav in svojih podatkov, jim predlagamo, da se zaščitijo. Za njih ne bo na voljo generično potrdilo, generično dovoljenje, oni bodo dobili, dobili dovoljenje, da izvedajo trženje, zato ker so sami izvedli raziskave in seveda imajo pravico, da vsi eh, povrnejo stroške, vendar morajo biti lastniki teh podatkov. Dokazati morajo, da so tisti podatki, ki so jih oni razvili, ključni podatki za razvoj novega živila. Kakor sem eh, dejala, ta predlog je rezultat dobrega dela, ki smo ga upravili v spravnem postopku. Gospod predsednik, Tudi sami ste povedali, da je bila glavna vira v spravnem postopku kloniranje. Trenutni sistem želimo izboljšati, vsi se strinjamo, da obstaja manevrski prostor za to. Poskušamo pospešiti postopek odobritev, želimo olajšati dostop do trga, spodbujati pa želimo tudi inovacije, obenem pa seveda ohraniti varnost živil. Zahvaljujemo se sekretarjatu parlamenta, kajti včeraj smo dobili osnutek presoje učinka. Prebrali smo ga nekoliko na hitro, ampak z velikim zanimanjem. Svojo predstavitev bom tukaj le končala in z veseljem bomo odgovorili na specifično vprašanje, če se morda pojavijo. Hvala lepa, še enkrat, da ste to vrstili na dnevni red. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa. Gospa Valerij Kut iz EFSA, izvolite. Thank you very much, Mr. President. Gospod. Hvala lepa, da ste EFSO povabili na to razpravo. Hvala lepa za besedo. Najprej vam moram povedati, da EFSA ne razvija zakonodajnih dosijo in ni odgovorna za politiko, ampak hvala lepa vseeno, da ste nas povabili na to razpravo. Povedati želim, kakšne načrte imamo in s čim se trenutno ukvarjamo pri pripravi na začetek veljavnosti teh pravil. ESA v okviru tega postopka ocenjuje samo tiste prošnje, kjer so države članice podale ugovore v, pri pristojnih organih. To predstavlja približno dve tretjini prošen, ki jih EFSA ocenjuje potem, ko jih države članice že prav tako preverijo. Jasno je torej, da bo nov predlog za centraliziranim postopkom vse skupaj pospešil in uh, novo časovno obdobje bo mnogo krajše za obdelavo teh prošen. Storitev EFSA zagotavlja brezplačno, zato ne zaračunava proviziji na področju regulativnih izdelkov in to velja tudi za nova živila in prošnje v zvezi z novimi živili. Kakor sem povedal, nam je zelo všeč, da bo centralizirani postopek pospešil delo, po drugi strani pa bo to pomenilo več dela za EFSO. Naši načrti pa so, da bomo notranje osebje prerasporedili z področja, kjer bo dela manj, na to področje, zato ne bomo prosili za novo osebje, da bi opravljali dodatno delo. Povedati vam želim, da bomo na osnovi zahtev eh, komisije že začeli pripravljati potrebne procese in usmerjevalne dokumente za tretje države. Oktober naslednje leto bo EFSA te dokumente poslala tretjim državam, seveda potem, ko bo sprejeta uredba za nova živila. Ti usmerjevalni dokumenti bodo na voljo tudi javnosti in zato, da bodo vsi deležniki lahko podali svoje komentarje v zvezi s tem in seveda bodo vsi komentarji preučeni in morda upoštevani v končnih dokumentih pred objavo. Podpiramo vlagatelje prošen, države članice in vse deležnike, zato v leta 2016 načrtujemo informacijski sestanek z vsemi, ki bi jih to morda zanimalo zato, da pojasnimo usmerjevalni dokument in da damo priložnost eh, vlagateljem prošen, da zastavijo vprašanje v zvezi z znanstvenimi zahtevami in v zvezi z vlaganjem prošen za novo živilo. EFSA je pred kratkim še nekaj povedala, namreč želijo okrepiti storitve za vlagatelje prošen in v prihodnosti pa mogoče, da bodo vlagatelji lahko vlagali svoje prošnje neposredno EFSI v času znanstvenega pregleda dosjeja. Zavedamo se, da imajo določene države članice dovolj zmogljivosti in dovolj znanstvenega znanja pri ocenjevanju novih živil in naše mnenje je, da bi bilo dobro, da države članice to znanje ohranijo in da bi lahko svetovale vlagateljem prošen in zdi se mi, da bi bilo dobro, da bi države članice imele potrebno znanstveno znanje za to, da preučujejo prijave tradicionalnih živil. Želimo izkoristiti strokovno znanje v državah članicah in sicer tako, da smo načrtovali pripravo sporazuma, ko bo uredba sprejeta. In sicer želimo si, da bi države članice sprejemale sporazume z EFSO in da bi izvajali pripravljalno delo in predocene. To bi bilo zelo dobro, s tem bi zelo pospešili naše delo, upoštevajoč eh, dodatno delo, ki ga bomo imeli zaradi tega postopka. Prav tako smo imeli posvetovalni forum, mrežili se bomo z državami članicami in eh, EFSA bo s strokovnjaki iz držav članic govorila o različnih vprašanjih, govorili bomo o pomislekih na področju nove živil in tako naprej. Mreža za nova živila ne bo razpravljala o specifičnih primerih, ampak kakor velja v EFSI nasploh, gre za zelo pomembno platformo za izmenjavo mnenj in za sodelovanje z državami članicami. Hvala. Ringrazio l'EFSA per Hvala lepa, Evši, za to predstavitev. Sedaj pa dobi besedo v zvezi s strategijo in eh, oceno. Nadaljni panel, 300 konjake imamo so tukaj. Te trije strokovnjaki bodo predstavili presojo učinka ki je bila izvedena. 15 minut imate vsega skupaj, odločite se, kako boste spregovorili. Hvala. Well, Hvala lepa, da ste nas eh, povabili sem, da predstavimo dopolnilno presojo učinkov. Z mano je Michael Richardson in kolega Stephen Tompkins iz ADAS-a, prav tako iz Združenega kraljestva prosili so nas za dopolnilno presojo učinka. Sam bom predstavil glavne ugotovitve, kolega pa bosta predstavila posamezne specifične ugotovitve. Morda bi lahko nekdo premaknil diapozitive. Hvala lepa, naslednji diapozitiv, prosim. Hvala. Imeli smo tri cilje. Najprej smo morali preučiti presojo učinka komisije iz leta 2008, na to smo preučevali predloge, ki so pred nami. Preučevali smo njihove učinke, prednosti, pomakljivosti in tako naprej. In preučili smo tudi nov material, ki je bil objavljen od eh, tega, ko je bila presoja učinka izvedena pred nekaj leti. Izvajali smo več vrst raziskav pri izpolnjevanju teh ciljev. To je vključovalo veliko pisarniškega dela, preučevali smo literaturo. Imeli pa smo tudi program intervjujev, v okviru katerega smo se sestali s komisijo in drugimi organi na ravni EU, vključno z EFSO, po drugi strani pa smo se sestali tudi z državami članicami, nacionalnimi organi na obeh stranih sektorja z industrijo in različnimi združenji, malimi in srednjimi podjetji, združenji potrošnikov in deležniki iz tretjih držav. Čisto na kratko, kar zadeva ključne vprašanja, ki jih preučujemo in smo jih preučevali, ne bom se spuščal v podrobnosti, kaj ti moja kolega bosta govorila o tem, ampak pet glavnih vprašanj smo obravnavali, šlo je za področje ali eh, obseg veljavnosti, definicijo, potem tudi učinek centraliziranih postopkov, vloga organov držav članic, učinkovitost centraliziranega sistema in odnos regulatornih zahtev in še nekaj glavnih besed preden predan. Osnutek poročila smo predstavili, osnutek poročila je na voljo in uh, mislim, da bo na voljo po tem zasedanju in po drugih sestankih, seveda pa bomo odgovorili na morebitna vprašanja, ki jih imate. Sedaj pa bo spregovoril gospod Steven Tompkins. Predlagam, da poda prvi del drugega dela našega odgovora. Hvala lepa. Hvala. Najprej smo govorili o področju uporabe in definiciji. Nova definicija ohranja datum 15. maj 1997, vse po tem datumu je novo živilo, prav tako odstranja različne kategorije. Načeloma je to dobra zamisel, zato ker upošteva nove izdelke, ki so na tržišču in bodo na tržišču v prihodnosti. Govorili pa smo z predstavniki potrošnikov in industrije. Mnenja so različna. Industrija meni, da bi ta nova definicija lahko pomenila, da bo treba 100 tisoče izdelkov registrirati kot novo živilo, če odstranimo kategorije. Po njihovem mnenju to pomeni, da je vse pred 15. majem 1997 potencijalno novo živilo. In uh, živila, ki jih nikoli ne bi obravnavali kot nova živila, naprimer nove vrste sadja, ki se proizvedejo z običajnim postopkom gojenja, bi sedaj morali biti novo živilo. Ne vem, ali bo komisija to upoštevala, če bi se to zgodilo, potem bo to zelo veliko upravno breme, treba bo zagotoviti pravno gotovost tudi za deležnike na trgu. Za mnenja potrošnikov bi lahko rekli, da gredo v drugo smer. Če imamo široko definicijo, potem obstajajo možnosti za vrzeli in stvari, ki bi lahko bile sicer nove, bi morda spravili skozi brez eh, odobritev. Uh, ta različna mnenja škodijo predlogu in naš glavni predlog je, da bi vse skupaj morali uvrstiti v intenzivnejši dialog med komisijo in drugimi organi, predstavniki industrije in organizacije potrošnikov, zato da bi res razumeli, kakšni so učinki te nove uredbe. Hvala, naslednji diapozitiv, še enega, hvala. Učinek centraliziranega postopka potrjevanja. Centralizirani postopek se bo izvajal tako, da bo EFSA podala svoje mnenje. S tem države članice ostanejo na suhem. To je dobra poteza. Prihranimo nekaj časa pri obravnavanju zahtevka in uh, Prej je dokument morda preučevalo stotine znanstvenikov, sedaj je znanstvenikov manj, zato je postopek bolj poenostavljen. Vendar še vedno obstaja zelo veliko področji v postopku potrejevanja, ker lahko pride do zamot. Naprimer, postopek komitologije je še vedno zelo počasen zahtevki se lahko ustavijo v stalnem odboru in tako naprej. Naše glavne priporočilo je, da če želi komisija res poenostaviti postopek in če želi zagotoviti zanesljiv postopek z strogimi časovnicami, potem bi bilo potrebnih več skrajnih rokov na posameznih fazah procesa. Prav tako smo slišali več o poenostavljenem postopku obveščanja za tradicionalna živila, seveda to potrebujejo vsi, vendar če gre za živilo iz neke druge države, ki je varno, ki ga uporablja veliko ljudi, potem bi seveda morali imeti bolj poenostavljene postopke ocene tveganja. Vendar deležniki, s katerimi smo se pogovarjali iz tretjih držav, menijo, da je to omejene vrednosti zato, ker to velja samo za živila iz primarne proizvodnje. Večina novih živil pa izhaja iz eh, predelave in zato bo ta poenostavljen postopek omejene vrednosti, če to velja samo za manjše število živil. Po drugi strani imamo tudi zahtevke o podatkih, treba je dokazati zgodovino varne uporabe, treba je upoštevati, da je to zelo težko, tudi v znanstveni literaturi se o tem govori in naše priporočilo je, da bi morali zahteve glede podatkov bolj jasno določiti, vsaj kar zadeva dokazovanje varne uporabe. Države članice bi potem lahko uh, eh, ulagale upravičene pomisleke, če tega ne bi zagotovili in postopek bi potem bil spet zelo dolg. Naslednji diapozitiv. Še enkrat. Preučili smo učinke in sredstva, ki so potrebni za to, da se vloži vloga za novo živilo, ampak eh, ocene nismo uspeli izpeljati do konca, zato ker to bo odvisno od usmerjevalnega dokumenta EFSE, ki bo na voljo šele naslednje leto. Generične odobritve smo prav tako preučili, to je dobra poteza, kaj ti to pomeni, da bodo majhna podjetja ali mala in srednja podjetja lahko izpeljala postopek potrjevanja, če bodo to storile že druge družbe vnaprej. Ampak, če naj ta generični postopek deluje, potem je treba zagotoviti robustne sisteme za zaščito podatkov. Industrija je uložila nekaj pomislekov, kaj ti režim za zaščito podatkov je včasih težko izpeljati, kaj ti, še posebej to velja v primeru velikih družb, če sodelujejo z akademiki. To se pogosto dogaja zato, da dobijo ustrezno strokovno znanje. Če se to potem objavi v znanstveni literaturi, pomeni, da režim za varstvo podatkov ni bil spoštovan. Če to ne deluje tako, kot je treba, potem to ne bo potrjeno v toliko primerjih, kot bi si želeli in seveda s tem izgubimo namen samega režima. Um, thank you, Stephen. Hvala, Stephen. Sedaj pa vloga nacionalnih organov in agencij v okviru centraliziranega sistema, kakor je navedeno v predlagani uredbi, bi države članice lahko sodelovali v stalnem odboru in imeli posvetovalno vlogo pri uvrščanju novih živil na trg na osnovi preiskav EFSA večina deležnikov, s katerimi smo govorili, vključno z organi držav članic in z EFSO, je menila, da bi bilo dobro, če bi nacionalni organi pomagali EFSI pri izvajanju varnostnih ocen, zato ker lahko zagotovijo svoje strokovno znanje. S tem bi zagotovili, da bodo odločitve soglasne v okviru glasovanja v stalnem odboru po drugi strani pa zaenkrat seveda ni mogoče napovedati, kako verjetno je, da bodo države članice vlagale upravičene pomisleke v zvezi z tradicionalnimi živili iz tretjih držav. To bo v veliki meri odvisno od kakovosti podatkov, ki jih eh, vlagatelji predložijo in v zvezi z mm, dokazano varno prehrano. Dobro, kaj smo ugotovili? države članice morajo sodelovati pri postopkih ocenjevanja varnosti, če jim strokovno znanje to omogoča, zato da bi izboljšali učinkovitost centraliziranega sistema. Verodostojnost ocen EFSE pa je seveda zelo pomembna. Države članice lahko še vedno uložijo razumne pomisleke, ampak eh, to bi morali nekako omejitvi, tako da bi določili stroge standarde v zvezi z zbiranjem podatkov in z dokazovanjem varnega uživanja. Seveda pa je treba pojasniti sam pojem varnega uživanja. Sedaj pa še zadnje ključno vprašanje, ki smo ga preučevali. Gre za odnos med predlagano uredbo in eh, drugimi uredbi na področju živil v Evropski uniji. Strokovnjaki in EFSA so v zvezi z novimi živili povedali naslednje, kar zadeva navedbe glede prehranskih vrednosti, bi nova živila morala vključevati dodatne ocene. Ena je, ena ta ocena izhaja iz uredbe 1924 skozi 2006. Gre za trditve o zdravju ali prehranskih urednostih. Vendar problem je naslednji. Družbe težko ulagajo različne nize podatkov hkrati podatke v zvezi z varnostjo izdelka po eni strani, zato ker je to pač novo živilo, in po drugi strani podatke v zvezi z učinki na zdravje. Podatki v zvezi z učinki na zdravje se dobijo pri kliničnih študijah in te klinične študije običajno trajajo zelo dolgo. Če bi ti dve ločeni oceni izvajali ob različnih časih, potem datumi in roki v zvezi z varstvom podatkov ne bi se upadali. To bi lahko bilo problematično za družbe in to bi lahko odvračalo podjetja od tega, da vlagajo prošnje za uvrstitev novih živil na trg. Prav tako se pojavlja tveganje za podvajanje v zvezi z oceno novih živil, v zvezi z prehranskimi ali prehrambenimi snovmi. Zaradi uredbe 609 skozi 2013 bi morali do, izvajati dodatne ocene, dodatne preglede in to ne bi bilo dobro. Oba postopka si deležniki želijo združiti, zato da bi zadeve poenostavili. Namen pa je, da bi se izognili podvajanju. In še zadnja stvar, na katero so opozorile tudi asociacije potrošnikov, harmonizacija na ravni EU v zvezi s statusom botaničnih snovi in sestavin je naslednja. Določene botanične snovi bi lahko obravnavali kot živile v določenih državah članicah, v drugih državah članicah pa ne. To bi povzročalo težave v centraliziranem sistemu, kajti odločitve bi morda lahko bile blokirane, če nova živila vključuje botanične sestavine. Naše priporočilo je naslednje. Če je mogoče, bi ocene o varnosti in o učinkih na zdravje morali izvajati hkrati, če je to mogoče, zato da bi se lahko petletno obdobje varstva podatkov začelo in končalo na enake datume. Če bodo postopki tekli zaporedoma, potem bo treba uvesti posebne določbe za to, da se zagotovi koherentnost določb o varstvu podatkov, kar zadeva prehranske dodatke. Bolj vseobsegajoče smernice bi bile potrebne za to, da se izognemo podvajanju ocen o varnosti. Na koncu pa še nekaj. Pomankanje harmonizacije zaradi nejasnosti stanja določenih botaničnih snovi in sestavin je nekaj, kar je treba rešiti, kajti drugače bi to lahko povzročalo težave v okviru centraliziranega postopka. Sedaj pa bom besedo predal kolegi za sklepne besede. Dobro, to je kratek pregled našega dela. Držali smo se časa in z veseljem bomo odgovorili na vaše vprašanje, če jih imate. Grazie, per eh, questa... Hvala lepa. Hvala za to, da ste predstavili rezultate dodatne presoje učinka. Hvala lepa komisiji in EFSI za njihove komentarje. Sedaj pa dajem besedo Jimu Nicholsonu, on je poročevalec v Evropskem parlamentu o tej uredbi. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se opravičujem za to, da nisem prisoten že od začetka. Bil sem na zasedanju koordinatorjev odbora Agri, veliko podvajanja sestankov je v parlamentu ta teden, ampak um, želim se zahvaliti vsem za delo, ki so ga opravili. Hvala za predstavitev, ki smo jo imeli opozorili so na določene elemente, ki jih je treba preučiti. Zahvaljujem se poročevalcem v senci in kolegicam in kolegom v tem odboru za upravljeno delo. In eh, preden začnemo s širšo razpravo, želim še nekaj povedati. Poskušal bom biti kratek. Tri priporočila iz eh, te presoje učinka so še posebej zanimiva. Mislim, da bi tukaj morali uvesti veliko dela. V poročilu Evropskega parlamenta bi morali uvesti velike spremembe. Prvič, kar zadeva definicijo in področje uporabe, predlog ni uspel doseči svojega cilja. Niso pojasnili področje uporabe in definicije novih živil. Iz presoje očinka in iz uh, mojih razprav z javnimi in zasebnimi deležniki je jasno, da skupnega soglasja še ni o tolmačenju drugega člena definicij novih živil. Mm. Umik kategorij je povzročil veliko negotovosti v industriji. Dobro, sprejemam, da moramo zagotoviti neke vrste prožnosti, zato da se izognemo vrzelim v področju uporabe te uredbe. Vseeno mislim, da je težko sprejeti trenutni predlog komisije, ki ne vključuje nobene kategorizacije. To je zelo pomembna razprava, ki smo že imeli v odboru, imeli smo tudi delavnico na to temo in eh, mislim, da bi bilo bolj smiselno, da bi kategorije posodobili in znova uvedli, tako bi jih lahko preverili in preprečili nepričakovane in nezaželene probleme. Kar zadeva varstvo podatkov in spodbujanje inovacij, to je seveda pomembno za industrijo. Pozdravljam delo komisije na tem področju, želijo zaščititi lastniške podatke, to je dobro, vendar predlog je opozoril na dve pomankljivosti tega petletnega obdobja, ki ga predlaga komisija. Prvič. Rešiti moramo pomisleke industrije v zvezi z usklajevanjem varstva podatkov in obdobi v zvezi z navedbami o prehranskih vrednostih EFSA, mora imeti možnost, da tukaj opravi svoje delo. Prošniki ne bodo uspele kot eh, nova živila. Kaj se bo zgodilo z njimi? Prav tako pa moramo preprečiti nekoordinirane vloge. Sedaj pa še pravica do obveščenosti v zvezi z zaupnostjo lasniških podatkov. Tudi to je nekaj, kar moramo upoštevati. Ne smemo preprečevati zelo učinkovitega in dragocenega sodelovanja med eh, industrijo in univerzami. Zelo pomembno je, da se ta povezava nadaljuje in da to ni po nepotrebnem omejeno zaradi pravil o novih živilih, kar zadeva skrajne roke. Sklicujem se na zadnje dele presoje učinka mislim, da še vedno obstaja več faz v tem postopku brez skrajnih rokov. Mislim, da to ne bo pomagalo k hitrejšemu postopku za odobravanje novih živil. Mislim, da moramo še enkrat eh, pregledati predlog v zvezi z skrajnimi roki. Uvesti jih moramo, kjer bi bilo to mogoče, zato da pospešimo postopek odobravanja. Še posebej, kar velja obdobje, ki si ga komisija vzame za mnenje. Devet mesecev je predolgo, mislim, da bi to lahko skrajšali. Po mojem mnenju bi bilo dobro, če bi uvedli tudi rok za odločitev stalnega odbora. To sem želel povedati, gospod predsednik, za enkrat in eh, predajem vam besedo. Prisluhnil pa bom poročevalcem v senci in drugim kolegicam in kolegom v odbor. Grazie James, adesso... Hvala, James. Besedo dajem poročevalcem v senci, najprej Pilara Juso. Hvala, gospod predsedujoči, hvala komisiji, hvala predstavnikom in EFSE in drugim Kakor ste pravilno povedali, je to že tretji mandat, v katerem se ukvarjamo s to zakonodajo. Upam, da bomo tokrat lahko hitreje napredovali z tudi izkušnjami, ki smo jih v tem času pridobili. Eh, poročevalci v senci smo stali isti, tako da upam, da bo se skupaj napredovalo hitreje. Strinjam se s pristopom poročevalca gospoda Nikolsona, najpomembnejše vprašanje je vprašanje definicij. Te so bistvenega pomena, to so povedali tudi ocenjevalci. Če ne bomo imeli jasnih definicij, bomo ustvarjali pravno negotovo, zato moramo biti zelo jasni. Moram, jasni moramo biti tudi, ko gre za postopke, ki se uporabljajo v nanotehnologiji. Kar se tiče živili iz tretjih držav. Teoretično se strinjamo z predlogom, vendar pa moramo ob tem upoštevati, da zahteve v tretjih državah niso nujno enake kot v Evropski uniji. Tudi postopki priprave živil niso enaki in tako naprej. Um, potem vprašanje varstva podatkov. Strinjam se tudi s tem, kar je bilo povedano v zvezi z akademiki, ki izvajo raziskave. Živilska industrija ima nekaj strogih uh, sporazumov, rezultati raziskav so tam na razpolago njihovi industriji, ne pa akademikom. Potem mislim, da je dobra ideja to, da se lahko SME-ji združijo za to, da skupaj uložijo neko uh, zahtevo oziroma prošnjo. Potem še nekaj v zvezi z AFSO. AFSA je rekla, da bodo odobritve brezplačne, da za, te, za to ne bodo zaračunavali uh, pristojbin. Uh, No, ampak kaj se bo zgodilo, če bo EFSA imela več dela in se bo njihov proračun uh, znižal? Eh, potem bo zelo težko eh, še naprej opravljati iste naloge. EFSA bi morala podati kar najbolj popolne predloge, če ne, Če stvari ne bodo jasne, potem se bomo soočali z enakimi problemi kot na področju zdravstva in tudi industrija se bo znašla v problemih. Vse, še kar se tiče drugih ureb v zvezi z GMO-ji, to tukaj sicer ni problematično, ampak obstajajo možnosti povezav, razhajanja postopkov. Morda bomo tudi tukaj morali poskrbeti za odobritve novih živil. Če neke dosije obravnavamo istočasno, potem mora to resno potekati istočasno, ne pa, eh, da se enega obravnava prej ali kasneje v škoda drugega. Še nekaj zvezi z členi 4 do 6 iz uh, uredbe iz leta 97, ali bodo tam našteta živila um, uvrščena na isti seznam in če je to res, ali potem tukaj prosilci ne bodo vključeni in ne bodo dobili zaščite, kot je prevedena za nova živilo, ki so odobrena pod novo uredbo. Ne vem, če komisija tukaj predvideva kakšno prehodno obdobje oziroma če ima drugačne rešitve za ta nova živila, eh, tudi ko gre za petletno obdobje za varstvo podatkov. Hvala lepa, gospa Auken. Thank you, Mr. Chair. Uh, just a, a little word in general on the, uh, on the impact assessment. Hvala lepa, samo nekaj o oceni učinka. zeleni mislimo, da tukaj bolj upoštevate podjetja, ne pa toliko potrošnike. Morda bi se morali v prihodnosti bolj osredotočiti na ljudi, na potrošnike. V zvezi z predlogom komisije. Tukaj imam nekaj pripomp. Hrana iz kloniranih živali. Tukaj nas skrbi, da je to izuzeto iz obsega te zakonodaje. Če še želimo izogniti pravnim vrzelim, moramo zagotoviti, da bodo tukaj vključene vsaj minimalne zahteve. Zahteva, zahteve, ki se trenutno izvajo, niso primerne, zagotavljajo pa vsaj to, da živila iz kloniranih živali ne more biti dana na trg brez eh, avtorizacije in postopka odobritve. Če bomo tukaj izuzeli eh, hrano iz kloniranih živali, potem bo lahko ta dana na trg, ne da bi to sploh kdo opazil v zvezi z nano tehnologijo. Tukaj smo govorili. Na začetku letosnega leta smo že govorili o oklišitvi informacij o nanodelčkih eh, na živilih, torej vrn informacij o potrošnikom. Tukaj še vedno obstaja odprti veliko vprašanj. Kar se tiče pragu, um, EFSA tukaj nanomaterijale določa uh, kot uh, eh, 50 odstotkov. živila, ki so sestavljena iz nanodelcev do 100 eh, nanogramov. Um, tukaj ne gre za vprašanje označenja, ampak za vprašanje ocene tveganja. Eh, EFSA tukaj ocenjuje 10 odstotkov za zahteve, ki so povezane z živili. Če bi veljala ta meja 50 odstotkov, ne samo za označevanje, ampak tudi za uh, uredbo o novih živilih, potem nekatera nanoživila ne bi bila zajeta v tej definiciji in kot takšna ne bi spadala v obseg zakonodaje o novih živilih, zato ne bi potrebovala odobritve, preden so dana na trg. Ko gre za oceno tveganja, bi morali zato sprejeti tukaj bolj konzervativen pristop in eh, se. Uh, zanesti na ta desetodstotni prak, ki ga je predlagala EFSA. In pa še tretja, tretji del o izvedbenih aktih. Ne moremo sprejeti, da bi takšni akti odločali o tem, ali neko živilo spada v definicijo novih živil. Evropski parlament je tukaj vedno ustrajal na pri delegiranih aktih, ko gre za določanja obsega uh, uredbe. Zakaj bi bila nova živila odobrena brez nadzora Evropskega parlamenta? Potem, ko morajo vsa barvila, dodatki iti skozi ta postopek. Predlog komisije iz leta 2008 je prav tako predvidel pregled strani Evropskega parlamenta. Uh, ni razumljivo, zakaj eh, komisija sedaj predlaga postopek, v katerem parlament nima pravice do veta. Hvala. Hvala. Drugih govornikov ni. Oziroma, prostite, še nekdo želi besedo. Um, Hvala lepa. Zahvaljujem se komisiji EFSA in pa eh, službi za pripravo ocene učinka. Strinjam se za pomisleki v zvezi z eh, kloniranimi živili in pa GMO-jih, ki so sedaj izuzeti iz obsega. Upam, da bo to ustrezno urejeno pri končni verziji tolmači ne slišimo, ker še nekdo govori v mikrofon. Mislim, da bi morali bolj uh, jasno določiti definicije, kaj se zgodi, če dobi komisija uvrstiti na trg uh, tradicionalna živila iz tretjih držav, kakšne metode bo komisija pri tem uporabljala. Uh, um, tudi poenostavljeni postopek ni dovolj um, določen, tukaj ni ustreznih kriterijev. Mislim, da bi morali tukaj zaostriti kriterije in definicije v predlogu. Kot razumem postopki, postopke odobritve v novi uredbi, aplikacije več ne bodo poslane organom v državah članicah, ampak bo komisija tista, ki bo prošnje poslala v državah članicah. Uh, torej ne bo več tako, ampak bodo prošnje poslane neposredno komisiji. Cilj te spremembe naj bi bil ta, da se zmanjša časovna obremenitev, ampak kot je povedano tudi v oceni učinka, uh, Eh, prosilcem ni vedno najpomenejši čas, ampak sam postopek. Pozdravljam komentarje EFSE v zvezi z strokovnjaki iz držav članic, imam pa tukaj določene pomisleke za zmanjšanjem vloge držav članic pri sodelovanju v oceni učinka in pri procesu odobritev novih živil. Eh, zlasti, ker smo. Ker ne vemo, ali bo EFSA za novimi pristojnostmi lahko obvladala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 čez noč sem preučil oceno učinka, dopolnilno oceno učinka. Delno mi je uspelo prebrati tudi sam dokument in ta me je nekoliko prestrašil. Tako kot sem bil prestrašen lansko leto, ko sem dobil eh, material PRM. Kakšen predlog pa je to, če moramo spreminjati definicije za to, da postane jasno, kaj sploh spada v obseg tega predloga. Da je torej vse skupaj sploh smiselno. Kako naj sprejmemo stališče o tem predlogu, če je umetni prak iz leta 97 takšen, da lahko pomeni, da bo na sto tisoče živil sedaj postalo nova živila. Kako naj ravnamo s pričo te velike negotovosti ob centralizaciji samih postopkov? Eh, skrbi me tudi možna rast administrativnih bremen, na drugi strani pa obstajajo tudi drugi pomisleki, nekatere sestavine, ki bi lahko bile nevarne ali tvegane, tako sploh ne bi spadale v obseg tega predloga. Sedaj sem torej resnično prestrašen. Upam, da se bo po posvetu z gospodom Nikolsonom moj strah sprevrgel v veselje. Hvala lepa. Besedo sedaj dajem predstavniku sveta. Grazie, presidente. Hvala. Gospod predsedujoči. Z obravnavo te teme parlament pokazal svoj velik interes za to temo, ta tema je pomembna tudi za italijansko predsedstvo. Rad bi se zahvalil odboru in poročevalcu Nikolsonu za opravljeno delo, za to, da je skušal doseči boljše ravnotežje po izkušnjah iz pogajanj v letih 2009 in 2010. Na podlagi teh izkušenj smo lahko bolj podrobno preučili celoten svežen. Menim, da je zelo koristno, da imamo to razpravo v luči nalog, ki čakajo italijansko predsedstvo pa tudi v luči sporazuma, ki bo, upam, da kar se da k malu sklenjen med uh, vsemi trim institucijami. Kar se tiče dela predsedstva, naj povem, da smo že z grškim predsedstvom večkrat razpravljali o tem, No, sedaj pa mora italijansko predsedstvo natančne določiti odgovore na vprašanja, ki še niso zadovoljiva. Zdovoljivi. Gre za končen seznam eh, novih živil, gre za definicijo nanomaterialov, to ti dve točki sta najpomembnejši. mi bomo pri tej zadevi ravnali z vso potrebno skrbno, skrbnostjo. Lahko vam zagotovim, da bomo preučili vsa mnenja in pa ideje, ki so bile tukaj izražene. Tej temi smo polno zavezani, želimo sodelovati z vsemi vami v parlamentu. To je za nas zelo pomembna tema. Hvala lepa. Ne vem, če želijo še strokovnjaki kaj dodati če želijo morda odgovoriti na kakšno vprašanje. Torej, ima kdo še kaj za dodati? Ne, potem dajem besedo najprej predstavnici komisije, potem pa še poročevalcu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala za to uporabno in pomembno razpravo. Najprej nekaj v zvezi z definicijami. Seveda ni namen komisije ta, da bi na seznam novih živil vključili živila, ki prej niso bila smatrana za nova živila. Povedala sem, da je to bil plot spravnih eh, srečanj. Eh, želimo pojasniti, razjasniti definicijo, tako da bo kar najbolj jasna tako za podjetja, kakor tudi za potrošnike, zato da bomo zagotovili pravno gotovost in da bodo vse odeležene strani vedele, kaj so nova živila in kaj, to, eh, eh, kaj niso. Torej ne gre za to, da bi, nova, da bi več živil označili za nova živila, ampak za to, da bi pojasnili uredbo. Uh, Eh, naj podam primer. Proteini, ki, torej beljakovine, ki prihajajo iz insektov, so sedaj smatrane za nova živila. Sam insekt pa ne in to ni smiselno, kaj ti predlog sedaj pravi tudi sestavine, ki prihajajo iz nečesa. To pomeni, da takoj, ko začneš podrobno opisovati neko kategorijo, naletiš tudi na siva območja, ki niso čisto jasna. Um, zakonodajalci so želeli takšne probleme odpraviti in želijo imeti kar se da jasen obseg in jasne definicije tako za potrošnike, kakor tudi za podjetja. Kar se tiče seznama, res je, imeli bomo samo en seznam. Danes so številna živila plot snovne enakovrednosti. Ko nekdo dobi zahtevo po odobritvi novega živila, obstajajo tukaj tudi drugi eh, operaterji, na katere se to nanaša, kajti imamo to načelo snovne enakovrednosti. Zato je smiselno, da imamo samo en seznam, ko bo stopila v veljavo nova zakonodaja in da imamo generične odobritve posameznih skupin novih živil. To je zato, da odpravimo ta zapleten postopek dokazovanja snovne enakovrednosti. Članom odbora lahko zagotovim, da, je, um, da so živila iz kloniranih živali izključena iz tega predloga, zato ker smo želeli ob času pripravljanja predloga zagotoviti, da bo do takšna živila obravnavana v ločeni zakonodaji. Seveda, če ločena zakonodaja ne bo sprejeta istočasno kot ta, potem bi morali eh, živila iz kloniranih živali ohraniti v tej zakonodaji. Vemo, da ne obstaja zahteva po dajanju takšnih živil na trg, ampak vseeno je to pomembno, to naj ostane v obsegu te uh, zakonodaje, dokler ne bo tem sprejeta specifična zakonodaja. GMO-ji so bili vedno izključeni iz te uredbe in tako bo tudi ostalo, kajti pokriva jih nek drug kos zakonodaje. Kar se tiče nanomaterijala, tukaj se nam zdi primerno, uh, torej tako za obveščanje potrošnikov, kot tudi za podjetja. Uh, Eh, to, da se navezujemo na neko že obstoječo definicijo, tudi če se ta nanaša na označevanje živil. Gre za zapleteno tehnično definicijo in ne moremo jo spreminjati. Zelo pomembno se nam zdi, da nimamo ločenih definicij o nanomaterialih v enem samem sektorju, sektorju živil. Tukaj moramo ostati, kar se da dosledni in eh, vse skupaj uskladiti tudi z eh, tehnično zakonodajo. To torej, mora biti kar se da jasno tako za potrošnike, kakor tudi za podjetja. Potem, kar se tiče strokovnjakov, EFSA je že pojasnila, da eh, je treba te postopke poenostaviti. EFSA tudi pri drugih dosejih tesno sodeluje z znanstvenimi agencijami držav članic. Kar se tiče zdravstvenih trditev na novih živilih, tukaj je pomembno opozoriti na to, da je zakonodaja o zdravstvenih učinkih živil takšna, da velja za vsa živila. Gre za potrditev ehm, pozitivnega učinka nekega živila na zdravje. O tem že imamo ločeno zakonodajo in če gre v tem primeru za eh, nova živila, moramo vedeti, da eh, ima uredba o novih živilih opraviti za varnostjo živil, eh, medtem ko ima zakonodaja o zdravstvenih trditvah na živilih opraviti za zdravjem. Eh, torej, ti dve zakonodaji se nekako med seboj dopolnjujejo, dopolnjujeta. Eh, ob tem moramo seveda jasno vedeti, kakšen je cilj Eh, ene ali druge uredbe. Eh, zahvaljujem se vam za vaše pripombe, še naprej bomo sodelovali z svetom in pa s parlamentom, eh, zato da bomo dosegli kar najboljše rezultate in morda celo dogovor v prvi obravnavi. Kaj ti s tem zelo zanimivim dosjem se vsi ukvarjamo že zelo dolgo. Hvala lepa komisiji, sedaj pa za zaključek razprave dajem besedo še poročevalcu Jamesu Nicholsonu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala vsem, ki so sodelovali v tej razpravi. Razprava je bila danes zelo koristna. Mislim, da smo sedaj dobili dobro izhodišče za napredek. Ne vam zagotovim, da se jaz ukvarjam z vprašanjem novih živil, ne pa z vprašanjem kloniranja. To je ločeno vprašanje. zato ne nameravam govoriti o tem delu razprave. To bomo uredili nekje druge in na drugačen način. Um, no, časovnico v zvezi z poročilom uh, poznate in uh, upam, da vas bom spet srečal na delavnici 7. septembra. Hvala lepa. Še nekaj minut pred zaključkom našega, naše seje. Vam želim sporočiti, da imamo ob 14. uri in 45 minut um, termin za skupno slikanje in sicer tukaj v dvorani.